Good morning, colleagues, and uh, a warm welcome on. Dobro jutro, kolegice in kolegi. Pozdravljeni na drugem delu zasedanja skupine za skupni parlamentarni nadzor. Gospod Ajkin, jaz bova so predsedovala in danes bomo pokrivali politični cikl za obdobje 2014-2017 in 2018-2021. Govorili bomo o boju proti organiziranemu in resnemu mednarodnemu kriminalu, prav tako pa bomo slišali nekaj o večletnem programskem načrtu Europola. Prav tako bomo končali drugi del zasedanja z, upam, da sprejetjem poslovnika kolegice in kolegi, vem, da ste imeli včeraj zelo plodne razprave na to temo in samo postopkovno vprašanje ali opombo bi imel. So predsednika sva se sestala včeraj, podrobno sva govorila o poslovniku. Mislim, da je razprava včeraj pokazala, da imamo soglasje pri večini točk, o katerih smo govorili. Hvala lepa kolegicam in kolegom za razpravo in za komentarje. Vse komentarje smo upoštevali in zdaj pripravljamo kompromisne predloge. Te bomo razdelili k malu in te kompromise boste dobili k malu. Ob 11. pa bomo govorili o spremembah poslovnika torej, in upam, da bomo potem imeli plodno razpravo. Temu pa bo, upam, da sledilo sprejetje poslovnika. To bo ob 11. Kompromise pa boste dobili k malu in videli boste, da smo vključili vaše komentarje in da smo vključili tudi komentarje, ki so bili podani med razpravo. Več bom povedal ob 11. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z dnevnim redom in z razpravo danes do povdan. Spet bomo to organizirali po enaki formuli kot včeraj, kar pomeni, da bodo besedo dobili najprej dva poslanca iz nacionalnih parlamentov, potem pa en poslanec iz Evropskega parlamenta. Lepo prosim, da izpolnite obrazce, kakor včeraj. To potem predajte dvoranskemu osebju, če želite besedo. Kolegice in kolegi, pozdravljam predsednika stalnega odbora Evropskega sveta za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti, to je gospod Kort, prav tako pozdravljam gospoda Onidija, namestnika generalnega direktorja za varnost pri GD Evropske komisije za migracije in notranje zadeve. Podala bosta svoje prednostne naloge pri boju proti organiziranemu in mednarodnemu kriminalu. Komisija je ocenila, prejšnji politični cikl, podali so nekaj priporočil svetu in Evropolu o tem, kako naj bi izgledal politični cikl 2018-2021, zato da bi upoštevali oceno. Odbor Libe je podal zahtevo komisarju Kingu in on je v odgovor podal celovito oceno in tam je opredeljenih kar nekaj priporočil tudi za države članice. Vem, da ste že videli oceno varnosti, če še niste, želim na kratko povedati, kaj to vključuje. Vključuje potrebo potem, da bi imeli lažji, poenostavljeni politični cikl z izboljšanjem poročanjem. Države članice morajo biti bolj vključene, prav tako pa je treba politični cikl bolj vključiti v nacionalne načrte. Potrebujemo multidisciplinarni in multiagencijski pristop, sodelovati moramo s tretjimi državami in bolje moramo začeti reševati vprašanje polikriminalitete. Gospod Kort, izvolite, deset minut je vaših. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Dobro jutro. Najprej hvala za to, da ste mi dali priložnost, da spregovorim pred vami, pred skupino za skupni parlamentarni nadzor. V imenu predsedstva sveta in kot predsednik odbora Kozi želim povedati naslednje. Politični cikl je bil oveden leta 2010 in to že od takrat predstavlja Panevropski forum za dialog in skupne operacije za preprečevanje resnega in organiziranega kriminala organizirane kriminalne skupine ne delajo v izoliranih skupinah, prav tako pa ne delujejo samo na ozemlju samo ene države članice. Po zadnji oceni resnega in organiziranega kriminala, kar 70 odstotkov kriminalnih skupin deluje v več kot treh državah članicah čeznacionalni ukrepi seveda zahtevajo tudi ustrezne odzive. Združiti moramo različne nacionalne in evropske deležnike in evropski politični cikl zagotavlja možnost za boj proti tem čezmenjim kriminalnim skupinam, tako da združimo prizadevanje vseh držav članic. Leto 2017 je res pomembno. Gre za pomembno leto za politični cikl. Potegnili smo sklepe prejšnjih ciklov in pripravljamo se na nov politični cikl. Februarja smo dobili neodvisno oceno. To je bilo predstavljeno v poročilu in v poročilu je bilo kar nekaj predlogov za izboljšanje izvajanja in za izboljšanje poročanja o dejavnostih. Večina teh priporočil se je upoštevala, ko smo pripravljali nove sklepe za nadaljevanje političnega cikla. May, Maja smo imeli svet PNZ, in odbor Kozi je odobril nova prednostna področja na področju boja proti resnemu in organiziranemu kriminalu za obdobje 2018-2021. Europol ima pomembno vlogo pri izvajanju prednostnih nalog političnega cikla. Združujemo nacionalne deležnike in usklajujemo dejavnosti na operativni ravni. Ocena grožen na področju resnega kriminala nam daje podlago za določanje prednostnih nalog. Europol tako dobi pregled nad trendi in načini delovanja organiziranih kriminalnih skupin. Prav gotovo je, da vse države in regije niso enako prizadete, prav tako se ne soočajo z enakimi vprašanji. Prav tako organiziranega in resnega kriminala ni mogoče enako prioritizirati povsod. Ampak v okviru razprav o novem političnem ciklu smo upoštevali več vidikov. Upoštevali smo naprimer tudi razprave, ki smo jih imeli. ni bilo lahko opredeliti prednostnih nalog, s katerimi se ukvarja večina deležnikov. Za prihodni cikl lahko rečem, da največ držav članic sodeluje na naslednjih področjih. Prvič. Preprečevanje nezakonitih priseljencev in priseljenstva drugič trgovina za ljudmi, tretjič sintetične droge, četrtič kanabis, kokain in heroin, petič nezakonita trgovina z orožjem, šestič spolna zloraba otrok in sedmič MTIC in goljofije na tem področju. Gre za obliko finančnega kriminala prednostne naloge se nadaljuje iz enega cikla v drugi. Prihaja sicer do majhnih statističnih sprememb, ampak naši problemi v zadnjih letih večinoma ostajajo enaki. Opazimo lahko tri pomembne spremembe, kar zadeva strateško načrtovanje in izvajanje političnega cikla. Prvič, gre za strukturo političnega cikla. Struktura zdaj vključuje polikriminalno naravo resnega in organiziranega kriminala. Boriti se je treba proti pranju denarja, olajšati je treba zasek premoženja in okrepiti preprečevanje pranja denarja. In to smo tudi storili. Drugič. Povezava med terorizmom in drugimi oblikami resnega in organiziranega kriminala je prav tako vključena in izpostavljena. In tretjič, imamo prednostne naloge, naprimer goljofije MTIC in druge oblike goljofij ter okoljski kriminal. Zato smo tudi carinske oblasti vključili v dejavnosti. S tem ustvarjamo sinergijo in zagotavljamo podlago za multidisciplinaren in multiagencijski pristop. Kriminalne skupine delujejo na različne načine in ti načini se vedno znova spreminjajo. Skupine so vedno bolje povezane in niso opredeljene samo na eno geografsko območje. Zato je res nujno, da ukrepamo skupaj in da sodelujemo. Ocena grožnje Evropola predstavlja okvir političnega cikla in tudi zaveze držav članic predstavljajo ključen instrument za ta skupni boj proti resnemu in organiziranemu kriminalu. To nam daje orodje, da sledimo vzorcem kriminala in da jih morda tudi predvidevamo. Hvala lepa, hvala gospod Korte, zdaj pa gospod Onidi, do 10 minut, izvolite, hvala lepa. Najprej vas želim vse lepo pozdraviti, pozdravljeni tudi kolegi iz nacionalnih parlamentov. Najprej naj povem, da vam želim čim več uspeha pri delu, vam skupini za skupni parlamentarni nadzor. Europol kot agencija je v zadnjih letih doživel velik razvoj. Gospod Wainwright je predvsem odgovoren za to in mislim, da si je ta agencija, ta institucija res zaslužila posebno skupino, ki jo bo usmerjala in seveda tudi podpirala pri številnih dejavnostih. Hvala da ste si izbrali to temo za svojo ustanovno sejo, torej organizirani kriminal. Te dni se veliko posvečamo boju proti terorizmu. Razlogi za to so jasni, ampak to ne pomeni, da organizirani kriminal ni več glavna grožnja za našo varnost. To je še vedno naša glavna prednostna naloga. Erki je izpostavil kar nekaj elementov in ti elementi so sami po sebi čezmejne narave. Erki je omenil vse evropsko naravo teh eh, dejavnosti. Vendar, kar nekaj teh dejavnosti ima tudi mednarodne posledice. To so dejavnosti, kjer delujemo tudi onkraj meja Evropske unije. 40 odstotkov operacij dejansko vključuje partnerje iz tretjih držav. Delujemo tudi več sektorsko, vključenih je več akterjev in seveda vedno bolj se uporablja tudi tehnologija. Kibernetski prostor je najbolj očitni primer tega, ampak tehnologijo uporabljamo v različnih po javnih oblikah. Zaradi vseh teh dejavnosti in značilnosti je to prav gotovo področje, kjer bi Europol lahko podpiral nacionalne oblasti in to na najboljši možni način. To je eden od eh, vidikov, kjer bi Europol res lahko izpolnil svoj potencial, zlasti z razvojem centrov odličnosti in centrov zbiranja spretnosti, naprimer Center za tihotapljenje ali Center za preprečevanje kibernetskega kriminala. Evropol je zdaj med najboljšimi na svetu, kar zadeva preprečevanje kriminala na darknetu. Mi pa razmišljamo tudi širše. Zakaj? V političnem ciklu začnemo z močno analitično osnovo. To pripravlja Evropol ampak seveda navezujejo se na strokovno znanje različnih služb držav članic. Delujemo po načelu soglasja in evropske oblasti opredelijo prednostna področja, Erki pa je to tudi lepo opisal. Inovacija je, da zdaj poskušamo kar najbolje zadeti ta prednostna področja. Podate torej široke smernice, po drugi strani pa imate tudi mehanizem na ravni Evropske unije, ki gre naprimer tudi v operativne vidike, kajti ta cikl vključuje zelo podrobne operativne načrte. Ti operativni načrti niso več samo črka na papirju, to ni več samo teorija, gre za načrte, ki se izvajajo in izvajajo jih države članice. Države članice se prostovoljno javijo za izvajanje ene od teh dejavnosti, zato da poskrbijo, da se cilji tudi izpolnjajo. Gre za načrte, ki jih operativni odbori na ravni Evropske unije redno dopolnjujejo, zato da poskrbimo, da so prednostne naloge zastavljene tako, kot je treba. Nov politični cikl je nekoliko drugačen. Erki je omenil tudi oceno, ki smo jo izvedli v zvezi z preteklimi cikli. In zelo pomemben vidik tega cikla je lahko naslednji. Prvič. Veliko podarka dajemo rezultatom. V preteklosti smo se morda nekoliko preveč posvečali procesu Govorili smo o odličnih načrtih, nismo pa dovolj govorili o operativnih dejavnostih. Nismo govorili o tem, kako bi lahko podpirali organe prigona pri teh dejavnostih. Za me je to torej najpomembnejša značilnost novega cikla. Drugič, nacionalni organi pregona zdaj sprejemajo te naloge. Ne gre za neko strukturo, ki bi bila nad drugimi, ampak gre za nekaj, pri čemer se nacionalni organi počutijo kot doma, kot da je to njih, nekaj njihovega, zato tudi lažje izvajajo operacije doma. Gre za programe, ki jih izvaja več agencij, to ne vključuje samo Europola, vključuje prav gotovo številne nacionalne agencije, seveda pa črpamo znanje tudi drugih evropskih agencij, predvsem kar zadeva Evropsko mejno in obaljno stražo. Tukaj imamo v mislih znanje na področju tihotapljenja in trgovine z ljudmi. Naše delo je zelo mednarodne narave in to pomeni, da agencija razvija zelo veliko odnosov z partnerskimi tretjimi državami in pri tem nas podpirajo institucije EU v obliki formalnih dogovorov. Posvečamo se prednostnim nalogam, ki jih je opisal RK. Včasih smo se res morali boriti za to, da smo skrčili število tematskih področji. Zdaj imamo deset res zelo pomembnih in dragocenih prednostnih področji, kjer ima sodelovanje na evropski ravni največ smisla. Gre za cikl, v katerem smo prvič v celoti vključili tehnološko razsežnost, tudi kar zadeva naprimer čez sektorsko ali medsektorsko naravo, kar, pro, kar zadeva naprimer prodajo orožja na spletu. Europol lahko tukaj res pomaga svojim strokovnim znanjem. Gre za dejavnost, pri kateri si ne želimo, da bi šlo samo za teorijo. Želimo si, da bi se to izvajalo tudi v praksi. In vaša skupina za skupni parlamentarni nadzor lahko res pomaga tukaj. Te informacije lahko prenesete na nacionalno raven, zato da bomo to rodje v največji možni meri tudi izkoristili. Hvala gospodu Nidi, hvala za vaši predstavitvi. Nihče ni sporočil, da želi besedo. Če želi kdo spregovoriti, izvolite. Gospod Dijez Demera. Najlepša hvala, gospod predsednik, Imam nekaj komentarjev za gospoda Kurtang, za gospoda Onivija. Ocena političnega cikla za obdobje 2014 do 2017 eh, je bilo omejeno strani politične oziroma Evropske unije. Zanima me, če bi mislili, da bi morali pogoje in kriterije za oceno označiti z znako zaupno in s to znako označiti tudi celoten dokument. Sedaj pa nekaj vprašanj. Je časovnica bližnjega cikla Evropske unije usklajena s prioritetami? Drugo vprašanje. Je bil politični cikl 14-17 učinkovit? Države članice, ki so sodelovali, je, so spadale v elitni klub in če je bilo sodujočih vedno manj v tem obdobju, zanima me, če je na sejah, kjer ste določili prioritete, prišlo do situacije, ko države članice niso smele sprejeti določene prioritete zaradi interesov držav članic. Kako boste te težave rešili v novem političnem ciklu? Politični cikl ni bil uspešen, kar pomeni, da se večina osredotoča na kaznovanje na mesto na preprečevanje. To področje pa je multisektorsko, kar pomeni, da je bilo več priložnosti izgubljenih. Zanima me vaše mnenje glede teh vprašanj. Strinjam se z gospodom Onidijem, da je v tem trenutku prednostna naloga boj proti terorizmu. Evropski parlament se vedno prizadeva za to vprašanje. Ustanovili smo celo delovno skupino za to, da bi lahko prispevali k boju proti terorizmu. Najlepša hvala. Thank you. Are there any... Hvala lepa. Še kdo? Še kak komentar? Kakšno vprašanje za naša govornika? Ne? Prav? Potem pa bom oba govornika prosil za kratek odziv. Gospod Kurt. Samo kratek odziv na to, kar je povedal gospod Jezdemera. Hvala. Kar zadeva oceno, res je ocena, celovita ocena je zaupen dokument. Pri objavi tega dokumenta nismo imeli težav zaradi tega, ker je dokument zaupen, ampak zato, ker je dokument vseboval podatke, ki jih imajo v lasti nacionalni organi. Zato smo morali govoriti z njimi, preden smo to oceno lahko dali na voljo vam. Mislim, da je to tudi dober primer tega, kako bi lahko uporabili material, ki je na voljo v okviru te skupine za parlamentarni nadzor. Kar zadeva časovnico za politični cikl, opis različnih dejavnosti vključuje različne glavne elemente ali mejnike na evropski in nacionalni ravni. In to seveda vključuje tudi vprašanje virov. To je vsekakor zelo pomembno, če želimo izvajati dejavnosti. Prejšnji cikl je bil učinkovit, ampak kakor ste videli v oceni in to vi, dragi gospod Diaz de Mera, prav dobro veste, Preveč smo se posvečali teoriji. Za nacionalne organe je to jasno. To, kar je nad nacionalno ravnjo, je pač potisnjeno v drugi plan. Zato smo se tokrat bolj posvečali temu, da govorimo z različnimi nacionalnimi organi, zato da bi nacionalni organi lahko vključili ta politični cikl v svoje dejavnosti. Zdaj smo torej zastavili zasnovo na novo, prav tako se bolj posvečamo spremljanju, organiziramo tudi različna srečanja in mislim, da bomo lahko zdaj storili več kot v preteklosti. Vidik preprečevanja. Tukaj se strinjam z vami. Mislim, da se še ne posvečamo dovolj dejavnostim preprečevanja. Res je, ta cikl zadeva predvsem korekcijo za enkrat, kar zadeva preiskave. Ne ukvarjamo se še s tem, da bi preprečevali določene oblike kriminala. To že obstaja, ampak ne posvečamo se temu. Najbolj se posvečamo seveda sodelovanju pri preiskavah. Terorizem, mislim, da moramo še vedno veliko pozornosti posvečati terorizmu, seveda, vendar ne smemo zanemarjati drugih vidikov. Če si pogledam vse vrst tukaj v dvorani, predstavnike nacionalnih parlamentov, vi prav gotovo veste, kakšne so težave z upravljanjem z viri na nacionalni ravni. V določenih državah članicah je tako, da terorizem požre večino virov in zato je politični cikl dober instrument, kajti zagotavlja nam več zagona za to, da bi lahko pozornost posvečali tudi tradicionalnim in zelo pomembnim vidikom varnosti, torej organiziranemu kriminalu. Gospod Papa Teodorus iz Grške nacionalne skupščine želi zastaviti vprašanje. Samo še njegovo vprašanje, potem pa boste lahko vi podali svoj sklepni govor. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitati vam želim za vaše predstavitve in za strukturirani pristop glede prednostnih nalog v novem političnem ciklu. Imam pa vprašanje. Glede ocene prejšnjih dejavnosti. Rekli ste, da ste upoštevali priporočila, ki so bila podana tekom ocene, zato da ste opredelili nove prednostne naloge. Predlagate sedem prednostnih nalog in med njimi ne vidim kibernetskega kriminala. Po eni strani je to oblika terorizma. Po drugi strani pa je to tudi nekaj, kar prizadane, prizadane celotno Evropsko unijo. Kibernetski kriminal je povezan z organiziranim kriminalom in z vsemi oblikami terorizma. Ne gre samo za radikalizacijo določenih skupin. Torej, moje vprašanje je prav to. Ali ne bi bilo prav, da je kibernetski kriminal med prednostnimi nalogami Europola? Ali po drugi strani menite, da bi bilo bolje, če bi uh, se države in vlade same organizirale in sprejele določene ukrepe za to, da bi lahko bolje preprečevali ta vidik, kajti ta vidik se mi zdi, da je vedno pomembnejši tako v Evropi kot zunaj nje. Kolegice in kolegi, zdaj pa se vsi javljate k besedi. Lepo prosim, da drugič prej javite, da želite besedo. To bi bilo res dobro. Dobro, preden odgovori gospod Korte, samo še eno vprašanje gospoda Lanerta iz estonskega parlamenta. In to bo zadnje vprašanje. ja eesistuja , ma läheksin siit ära Tiaste Meera küsimusega vaikselt edasi , see puudutab just seda külge , et ähm, , et kui me kogume juurdluste käigus erinevat informatsiooni ka põhjustest , miks mingid kuriteoliik- . Hvala lepa . Moje vprašanje je naslednje , če združimo informacije , ki jih imamo o razlogih za resni kriminal, se pojavi vprašanje. Namreč, govorimo veliko o preprečevanju. Europol naj bi bil proaktiven in naj bi zagotovil, da podatke o tem, kakšni so vzroki za določene oblike kriminala. Če bi se to zgodilo, potem bi lahko veliko privačevali, zato ker bi imeli proaktiven pristop. S tem proaktivnim pristopom bi lahko bil torej Europol še bolj zanesljiv partner. Gospod Korte, izvolite. Hvala lepa. Poskusil bom odgovoriti na vsa tri vprašanja. najprej kratek komentar. Olivier mi je že podal del odgovora in tudi strani držav članic vidimo, da je prvi politični cikl 2014 do 2017 bil uspešen. Lahko države članice storijo več? Seveda. Biti bi morale hitrejše, bolj učinkovite in ravnati bolj preventivno to je pristop, ki smo mu priča in ki ga tudi lahko pričakujemo. Združili bi lahko delo različnih carinskih organov in organov pregona, zato da bi delali na čezmejni ravni. Prav tako vidimo, da je v novem političnem ciklu ključnega pomena sodelovanje s tretjimi državami. Zdaj pa, kar zadeva prednostne naloge, to sem že omenil. Prednostne naloge pa so bile omenjene tudi pri drugem vprašanju. Omenil sem samo pre sedem prednostnih nalog, sedem od desetih, zato ker so to tiste prednostne naloge, kjer sodeluje največ držav članic. Ampak seveda imamo tudi prednostno nalogo glede organiziranega kriminala na področju nepremičnin, po drugi strani pa gre tudi za prednostno nalogo glede zasega kriminalnega premoženja in imamo tudi prednostno nalogo glede okoljske kriminalitete. Če govorimo o kibernetskem vidiku, vam lahko povem, da je to tema, ki jo obravnavamo. Naprimer, ena prednostna naloga je goljofije na področju kreditnih kartic in spolna zloraba otrok na spletu. To je torej ključno, ampak kibernetski vidik je nekaj horizontalnega. To bo dejansko vključeno v vseh prednostnih nalogah, ki jih imamo. Videli smo že, da je sodelovanje med terinskimi organi ključnega pomena in to postaja vedno pomembnejša tema. Vesel sem, da Europol dela tako dobro in da dobro vključuje policijske organe in carinske organe. Vsi zdaj sedimo za isto mizo. In še zadnje vprašanje, ali bi delo lahko bilo bolj proaktivno in bolj preventivne narave? Da, seveda. Sami menimo, da je to mogoče in k temu tudi spodbujamo države članice. Dan danes je mogoče veliko storitev opraviti na spletu, kar pomeni, da so kriminalci zelo hitri. Kar seveda prav tako pomeni, da bi hitra morala biti tudi policija, izmenjavati bi si morali najboljšo prakso. Najboljšo prakso bi bilo treba zbirati in si jo izmenjavati. Pričakujemo pa več, seveda. Europol multi-annual programming and the presentation by Rob Wainwright, the Europol executive director. And for this section I ask uh, Mr. Ike to uh, take the chair, my co-chair. nii , aitäh ka minu poolt äh,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 Okei, thank you. Ma alustan siis äh, natukene algusest uuesti, et äh, ma ei tea, palju siin kaduma läks ja palju... Schenkel, bom začel. Ne vem, äh, kaj se je izgubilo v prevodu, ampak začenjamo za drugo točko dnevnega reda. Večletni delovni načrt Europola oziroma programski dokument. Ta večletni programski dokument so 10. Eh, 6. prijele vse delegacije letos. Dobili smo eh, komentarje od dveh delegacij eh, Evropskega parlamenta in komentar gospoda Pistorija iz Nemškega Bundestaga. To smo prejeli v Europolu 3. 10. 2017. Ne bi se Eh, spuščal v podrobnosti, ampak bom kar neposredno dal eh, besedo gospodu eh, Robu Wainwrightu, izvršnemu direktorju Europola, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen. Vsi, ki se želijo prijaviti k besedi, naj to storijo pisno. Um, Najlepše hvala, hvala vam in čestitam vašim kolegom, da ste uspešno ustanovili to skupino za skupni nadzor Europola. Izredno pomembno je, da je ustanovljena, to je ena od uspehov nove uredbe o Europolu, ki predvideva vzpostavitev um, okrepljenega nadzora v parlamentih nad Europolom, to bo, iz, to bo povečalo eh, kredibilnost, legitimnost in tudi profil Europola po celi Evropi, kar je pomembno, da zagotovimo našim državljanom učinkovite mehanizme za boj proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu. Upam, da bo eh, ta uh, skupina opravila svoje delo kar najbolje. Govoril bom o večletnem programskem dokumentu Europola za naslednje obdobje. Kot pri vseh takih dokumentih um, je to kar nekako zgleda mrtva črkva na papirju, ampak naj nekako to uživim in vam poskušam razložiti, kaj Europol počne, da bi pomagal državam članicam v boju proti organiziranemu kriminalu nekaj vprašanj ste že na to temo zastavili. Programski dokument eh, vključuje strateške cilje na osnovi petletne Europolove strategije, potem imamo tudi načrt eh, financiranja in zunanjo strategijo, ki je, eh, se zahteva v skladu z 12. členom uredbe o Europolu naša uh, strategija usmerja delo Europola za naslednje petletno obdobje. To je na hitro predstavljeno na prosojnici, to je osnova oziroma srčeka našega dela. Mi nismo policija, to ni uh, pol evropski FBI, to ni. Uh, agencija, ki ima izvršne pristojnosti, ampak Europol us, predvsem uravnava moč eh, podatkov in dela na izmenjavi podatkov o um, kriminalu po uh, celi Evropi. Imamo sistem, ki se imenuje Siena. To je uh, skupna varna platforma za uh, komunikacijo med policijami v Evropi. Na ta način uh, izboljšujemo zmogljivosti zelo velike skupnosti za um, preganjanje kriminalcev. Uh, imamo uh, tisoč uh, agencij za uh, pregon, ki so vključeni v ta sistem. To je ogromna moč, eh, ki nam omogoča koordinacijo preiskav čezmejnega kriminala v Evropi. Uporabljamo torej moč podatkov, da eh, spremljamo gibanje Eh, kriminalcev in teroristov čez meje v Evropi. Imamo tudi zelo moderne sisteme nad analize teh podatkov, eh, tako da lahko čim bolje operativno pomagamo nacionalnim partnerjem. Potem imamo eh, centre za kibernetski kriminal, terorizem in organiziran kriminal. Eh, spremljamo terorizem, eh, kako se financira in propagira v online medijih. Eh, zagotavljamo nacionalnim organom stra, posebno znanje o um, boju proti pranju denarja, imamo posebne uh, forenzične analize in uh, visoko eh, strokovno znanje, uh, kar je potrebno za zaščito varnosti naših državljanov. Kombinacija tega pa se. Uh, potem zagotavlja nacionalnim organom, ki to uporablja, predvsem na področju organiziranega kriminala, terorizma in kibernetskega kriminala. Najlepše hvala. Torej gremo na drugo prosojnico. Kar se tiče izmenjave informacij, seveda sodelujemo z evropskimi, drugimi evropskimi agencijami Eurojust in Frontex predvsem, pa predvsem zadnji čas je tudi z EULESO. Ampak pri tem se predvsem omenil tri glavne eh, prednostne naloge. Pri organiziranem in hudem kriminalu je eh, v obsegu gledano eh, prvo tihotapljanje nedovoljenih drog in to je tudi naše največje delovno področje. Kar se tiče tiho tapljenja um, migrantov, smo uh, povečali svoje operacije v zadnjem letu. Trenutno podpiramo več kot 50 preiskav na to temo v Evropi. V kibernetskem kriminalu smo v prvem, uh, letu sodelo, uh, eh, prvem polovicu leta po, sodelovali pri 125 preiskavah in ta uh, kibernetski kriminal postaja vedno večja grožnja v Evropi. Pred kratkim smo eh, koordinirali operacijo v več eh, kot 30 državah z um, sodelovanjem FBI-ja. Um, koordinirala to predvsem nizozemska um, policija in um, Eh, šlo je za preiskavo eh, globokega interneta in trga, ki tam je obstajal, uspeli smo ga zapreti. Eh, ogromno blaga je bilo po prodajanih na ta način, na različnejše nedovoljene droge, orožje, pro, ukradeni podatki, material spolne izrabe otrok in tako dalje. Ogromno kriminalne aktivnosti poteka, eh, je potekalo pod, eh, na ta način eh, in 30 držav je bilo treba vključiti, da bi tukaj lahko dosegli nek rezultat. To je eden od največjih izzivov v prihodnosti. Europol se s tem vedno več ukvarja. 25 resnih terorističnih napadov v Evropi eh, je pomenilo eh, šest eh, preiskav čezmejno v Evropi v prvi polovici letošnjega leta. In pri vseh teh velikih terorističnih napadih smo bili vključeni, kar seveda vključuje tudi zadnje teroristične napade v Barceloni. Excuse me. Uh, Naslednja eh, prosojnica, prosim. V vsem našem delu si prizadevamo biti odgovorni in učinkoviti, eh, sredimo eh, na običajnim pravilom pri proračunih in izvajanju, tako kot vsaka druga Evropska agencija ali inštitucija. Nadzoruje nas računsko sodišče in spregleduje, seveda Evropski parlament pa mora za naš proračun izreči. Um, Last year uh, we, uh, following internal reforms, uh, we were able to report. Razrešnico. Temu parlamentu uh, smo lahko uh, zadnjič poročali o največji um, učinkovitosti in tudi uh, Računsko sodišče se je o nas pozitivno izreklo. Sodelujemo z lepe odborom tega parlamenta in mnogih nacionalnih parlamentih, vedno bolj vsebinsko zaradi eh, naraščajoče odgovornosti in nadzora parlamentov. Eh, na osnovi te skupine za skupni nadzor pa bomo te standarde še povišali in jih pozdravljamo. To je eh, pregled eh, virov za Europol. Imamo približno dvakrat več eh, tako podatkov kot operacij, ki jih podpiramo vsake tri leta. Izvedli smo zelo proaktivne notranje reforme, da bi povečali učinkovitost. Vendar to pomeni tudi eh, v spremembe verov sredstev. Upravni odbor Europola je ocenil uh, potrebe za leto 2018, to vidite v drugem stolpcu. Osnutek ki, eh, proračuna, ki je bil pripravljen za strani Evropske komisije, ni dovoljšen glede na naša prečakovanja in uprava Europola si to, to sedaj poskuša uskladiti z našimi cilji za naslednje leto. Člani Evropskega parlamenta so eh, v mestnem času spremenili eh, predvideni proračun komisije eh, in ga približali našim ocenam in seveda zanimano, s kakšna bo končna ocena oziroma stališče Evropskih inštitucij konec leta naša zunanja strategija eh, gre za sodelovanje z neevropskimi agencijami in partnerji, je predvsem usmerjena na osnovi drugih strateških dokumentov, predvsem eh, globalna strategija za eh, evropsko skupno varnostno in zunanjo politiko in agendo za migracije. Zelo cenimo sodelovanje Evropske komisije in eh, Evropske službe za eh, zunanje delovanje, ki eh, nam pomagajo oblikovati našo agendo tukaj uh, je seveda glavna spet podpora državam članicam in naš boj proti or, uh, kriminalu in uh, terorizmu temelji na stališču, da te, ta ne ostaja znotraj meja Evropske unije, ampak ima globalne dimenzije, ki gotovo ki gotovo zahteva proaktivno sodelovanje z neevropskimi eh, partnerji. Eh razumemo, da je Europol uh, platforma za uh, pregon na mednarodni ravni. Naj vam podam uh, primer. V začetku leti, leta smo imeli deklaracijo um, iz Malte o v, šefov uh, držav, uh, kjer uh, so od uh, Europola zahtevali uh, vzpostavlja eh, centra glede eh, informacij o eh, tihotapljenju iz eh, Evropske unije, eh, Severne Afrike in Azije. Izmenjujemo si informacije, torej na globalni ravni. Imamo izredne eh, zmogljivosti, več kot eh, 900 oficirjev za zvezo povezuje 40 eh, držav. Eh, z našim mm, centrom v Hagu. Te um, oficiri za zvezo pa imajo izvršne pristojnosti, ki jih Europol nima in na ta način lažje koordinirajo operacije v svojih državah. Oni predstavljajo m, mm, pomemben del eh, dejavnosti, ki jih opravlja Europol in so temeljni kamen našega delovanja, z, ki vključuje zelo raznolike države. Razvijamo sodelovanje z evropskimi misijami in operacijami še zlasti eh, tistimi, ki so pomembni za notranjo varnost v Evropski uniji. Razen tega ZDA je primarni strateški partner Europola in uh, vključuje uh, torej 12 ZDA federalnih agencij, ki, uh, s katerimi sodelujemo. Uh, omenil sem tudi države iz Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, uh, Balk Zahodnega Balkana in tudi druge. Europol uh, je pomembna ali budilna policijska platforma za sodelovanje. In zadnja prosonica, to je bil kratek pregred na, našega programa. Uh, skupini, za uh, skupni nadzor bomo dali osnutek tega dokumenta. Do konca junija, eh, januarja tudi Evropskemu eh, parlamentu, svetu in komisiji. Na, torej naslednji programski dokument bo pripravljen januarja naslednje leto. Torej, poskušal bom sedaj se tukaj ustaviti. dear colleagues, if I, um, some of you... Uh, Kolegice in kolegi, naj se sprva zahvalim. Čisto postopkovno, nekateri ste eh, brali kompromisne predloge, mogoče nekoliko to vse zmedeno, vredno je neka napaka v dokumentu, da v izvoda sta v istem predlogu, dokumentu speta. Torej, dva enaka izvoda, prve tri strani so tiste, ki štejo. Torej, berite samo prve tri strani. Se opravičujem, prišlo je do napake pri tiskanju. Many, so Se opravičujemo če berete kompromisni dokum, uh, ta, dokument z kompromisnimi rešitvami, uh, upoštevajte le prve tri strani in ostalo, da ne marite. Upam, da sem to dobro razložil in sedaj dajem eh, besedo so predsedujočemu. Radio izvoli, nadaljujem. Hvala lepa. Hvala gospodu Wainwrightu za njegovo predstavitev. Predno pa začnemo z vprašanje, bi za dve eh, minuti dal besedo gospodu eh, Pitoriosu in potem še dve minuti eh, drugemu govorniku, sedaj pa gospod Pistorius imate dve minuti na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Glede postopka bi rad povedal naslednje. To je povezano s tem, kar sem dejal že včeraj. Varnost potrebuje zaupanje in zaupanje potrebuje tudi učinkovit parlamentarni nadzor. In to pomeni tudi, da moramo ta nadzor omogočiti, kar pomeni, da potrebujemo pogoje, ki mogoče tudi kaj eh, stanejo. In tukaj slišimo, da ne želimo nobenih eh, stroškov, kar pomeni, da dela ne moremo opravljati, kar pomeni, da boljše, da vse skupaj opustimo. Potrebujemo torej učinkovit nadzor in zato potrebujemo skupne parlamentarne skupine, ki so zelo pomembne in zato se jim z nemškega vidika ne smemo odpovedati. Pisna in ustna vprašanja so zelo dobra možnost, ki jo je treba omogočiti. In mogo, to bi lahko pomenil tudi kompromis in zato bi lahko omogočili tudi pisna vprašanja, vendar pa bi v tem smislu morali potem omejiti število. da ne bo prišlo do prevelikega obremenjevanja teh sestankov. In še ena opomba, sekretarjat. Zelo pomembno je, da uporabimo sekretarjat, ki že obstaja, vendar pa je treba vzpostaviti strukturo, ki bi tudi kaj stala. Mi mislimo, da je to mogoče uvesti brez dodatnih stroškov. Če povzamem, ne smemo dopustiti um, tega, da bi vse postalo prepoceni. Potrebujemo strukture od vsega začetka za ta parlamentarni nadzor. Zato pa potrebujemo določene strukture. Prepičen sem namreč, da. Europol, tako kot sem dejal, mora delovati v šengenskem območju, kot organ in zato moramo podpreti Europol z vsemi možnostmi. Zato tukaj ne smemo usiljevati določenih varčevalnih ukrepov, a, ampak moramo omogočiti učinkovit parlamentarni nadzor. Hvala. aitäh , härra Pistorius , aga eh, te liikusite oma arutelul juba järgmise päevakorrapunkti . pravzaprav ste že skočili na naslednjo točko dnevnega reda, če prav razumem. To pa je pos... naslednja točka, od sedaj pa razpravljamo o programskem dokumentu Europola in smo mislili, da boste o tem več povedali. To bom storil z veseljem. Očitno sem spregovoril pod napačno točko na njenem redu, vendar pa nič hudega. Pozdravljam delovni program in tudi strateške cilje, ki smo jih tukaj videli. Gre za večletni delovni načrt, ki predstavlja zelo dobro podlago za bolj učinkovit boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, kibernetskemu kriminalu in tudi za nadzor nad zunanimi mejami Evropske unije. V primeru nevarnosti in tveganj se lahko soočimo s temi izzivi samo z učinkovitim in dobro podprtim e, Europolom, kar je zelo pomembno za varnostne strukture v Evropsko unijo. Zato moramo omogočiti mezmenjavo podatkov v Evropski uniji in s tretjimi državami. In zato bo Europol tukaj opravljal bistveno nalogo. Zato potrebujemo nove informacijske sisteme SIS in VIS, ki jih moramo tudi tehnično posodobiti in Zato moramo omogočiti povečano zbiranje podatkov. Treba je pričakovati tudi posodabljanje sistema Entry Exit in zbiranjem prstnih odtisov. Cilj tega programa je interoperabilnost in tudi eh, obravnavo in obdelovanje vseh podatkov. In to je glavna prioriteta za vse varnostne organe v Evropski uniji treba je tudi preprečiti zbiranje podatkov, ki so v nasprotju z vsemi pravili o varovanju osebnih podatkov. Vendar pa je treba podpreti tudi boj za, proti terorizmu. Pozdravljam okrepitev Evropskega centra za boj proti terorizmu. Vendar pa bi morali povečati pristojnosti ECTC-ja in okrepiti Europol, kot tudi pristojnosti Europola. Že vrsto let se prizadevam za to. Dolgoročni cilj je, da bi z Europolom dobili nekakšen evropski FBI. V programu 2018-2020 vidimo, da grejo cili v pravo smer za to, da lahko zagotovimo večjo varnost za evropske državljane. Najlepša hvala. Aitäh ja järgmiseks eh, kaks minutit sõna härra Diastemer. Hvala lepa. Diastemer ima dve minuti na voljo. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči jasno je postalo, da ima Bundestag zelo dobro stališče, vendar pa tudi veliko govorijo v Bundestagu. Upam, da boste e, enak čas namenili tudi evropskim poslancem. Imam nekaj vprašanj za to, da vzpostavimo pot za izvajanje parlamentarnega nadzora. Evropska, oziroma delovni, delovna skupina v Evropskem parlamentu se je sestala prejšnji teden, da bi obravnavali in pregledali ta delovni načrt. Naj vam izpostavim vprašanja, ki nas skrbi v Evropskem parlamentu. Poudarjam, da to mene osebno ne skrbi. Mene skrbijo druga vprašanja, vendar pa kot poročevalec moram tukaj izpostaviti vprašanja, s katerimi se želi ukvarjati Evropski parlament. Štiri vprašanja. Torej, prvič, Evropsk, Europol govori o večji količini podatkov, ki naj bi jih zbirali, vendar pa ne omenja kakovosti teh podatkov. Nova uredba naj bi določila sodelovanje Europola z zasebnimi organi. To mi. Torej, Evropski parlament ne ve, kako naj bi to sodelovanje potekalo. V uredbi je to seveda natančno določeno. In drugo vprašanje. Sodelovanje z drugimi organi, opolju, visi in uh, s frajem naj bi se razvijalo in izvajalo v okviru pobud skupnega interesa. Vendar pa tukaj v programu ne omenjamo delovnih načrtov, niti časovnic. In še zadnjič, uredba Europola predvideva tudi sodelovanje s tretjimi državami in s partnerji, s katerimi so že podpisali sporazume pred 1. majem leta 2017. Tukaj imamo vprašanje glede prednostnih nalog, časovnic in tako dalje. Podpiramo Europol in kot ve Monika, je Evropski parlament odobril dodatnih 10 milijonov evrov za naslednje finančno obdobje. Še nekaj vprašanj v zvezi s PNR-jem. PNR predstavlja ve velik pomen. In imam eno vprašanje povezano z vprašanjem eh, enakosti med eh, spoloma. 32 odstotkov članov Europola je žensk v primerjavi z 68 odstotki moških. ZDA so pomembni akter in Europol je odlična platforma za sodelovanje na mednarodni ravni. Lepša hvala. Eh, aitäh, härra Diastemera, eesistuja siin eh, rakendas teatud kompensatsioonimeedet nüüd , et eh, saite ka rää- . hvala lepa , gospod Diastemera . Mislim, da potrebujemo nek kompenzacijski načrt, ko gre za čas za govor. Namreč, mogoče bi tudi gospod eh, Wainwright želel odgovoriti na ta vprašanja, če predno vzamemo druga vprašanja. Ja, hvala. Eh, zahvalil bi se gospodu za eh, podporo delu Europola na splošno. Zelo dobro razume, kakšen naj bi bil mandat Europola v prihodnosti in eh, podpira tudi ustredno financiranje Europola. Gospod Diaz de Mera je omenil tudi pomen podatkovne kakovosti, in eh, obdelave podatkov. Europol mora ustrezno eh, spremljati in shranjevati osebne podatke, seveda na zakonit in učinkovit način. To je zelo težko za Europol, ko gre za podporo državam članicam. Posebej se torej moram eh, zahvaliti evropskim inštitucijam, ki so uspele uh, Eh, sprejeti nov pravni okvir Europola z novo uredbo. Gospod Jezdemera je tukaj odigral pomembno vlogo, kar pa vključuje tudi režim za zaščito podatkov, ki je po mojem svetovni zgled, kako naj eh, organi pregona obravnavajo to področje. Imamo torej zelo visoke standarde, ki se od nas pričakujejo. Pred nami je sedaj zelo modern način in učinkovito urodje, s katerim lahko opravljamo svoje delo. Imamo zelo eh, resne zahteve glede zaščite podatkov, varnostni podatkov in tudi operacijske učinkovitosti. Glede vprašanj eh, gospoda Deza, kakovost eh, podatkov eh, je tukaj podvržena drugačnemu režimu v Europolu. Interpol ima posebne sposobnosti oziroma pristojnosti povezave po svetu. V naše, srčeki naše obdelave podatkov imamo pomembne varnostne protokole, ki zagotavljajo lasniku podatkov, naprimer v državi članici, da še vedno nadzoruje te podatke. Torej v Europolu nimamo pravice, da avtomatično uh, si delimo podatke ali z Interpolom ali z zasebnimi subjekti brez unaprejšnje odobritve lasnika podatkov. To so standardi, ki so zelo pomembni, da vzdržujemo pravo zaupanje z operacijskimi partnerji. Europol zelo skrbi za spoštovanje teh standardov. Imamo torej različne podatke iz različnih verov in to upoštevamo. Za zasebne subjekte, kot je rekel Diaz de Mera, imamo um, mehanizme sodelovanja pripravljene za prihodnost, to je še posebej pomembno pri kibernetskem kriminalu. In eh, naprimer je tukaj ključnega pomena um, prispevek tehnoloških podjetij, ko gre za naprimer napade v kibernetskem prostoru. Osnovna podatkovna varnost in uh, uredbe na tem področju veljajo na nacionalni ravni. Evropske inštitucije uh, Eh, z njimi lahko imamo delovne dogovore o izmenjavi podatkov. Tukaj mislim na Frontex eh, in eh, Eurojest, pa tudi EOLICA. Tretje države so nekaj drugega. V skladu z uredbo sodelovanje z temi državami eh, na, Europola se nadaljuje eh, v okviru že prej sklenjenih pogodb. To je zelo pomembno, ker nam to omogoča sodelovanje z zelo pomembnimi partnericami, kot so ZDA, Švica, eh, Niz, Norveška. Kar se tiče novih dogovorov za prihodnost, to bo v skladu z novim režimom, eh, ki ga bo vodila Evropska komisija. Eh, gospod eh, Dias de Mera je rekel, da je le 34 odstotkov žensk v Europolu poskušamo to povečati. Kandidati za delovna mesta v Europolu so še vedno večinoma moški, malo je žensk, ampak verjamem, da je to področje, ki ga moramo izboljšati. Aitäh ja liigume siis edasi nüüd küsimuste vo- . Najlepša hvala. Sedaj gremo na vprašanja. Naj vas spomnim, da morate sekretarjato dati obrazo, če želite zastaviti vprašanje imamo dve vprašanji nacionalnih parlamentov in eno vprašanje Evropskega parlamenta. Najprej ima besedo gospod Nikos Kitiros iz Ciprskega parlamenta. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, gospod Wainwright. govoril bom o PNR-ju. Nam lahko date mnenje o zvezi z razsodbo Evropskega sodišča in kako bo to vplivalo na vaš večletni delovni načrt. Thank you. Can everybody hear? Is there a translation? Me vsi slišite? Je s tolmačenjem vse v redu? Ok, let's try to. Bomo še enkrat poskusili. Me slišite? Sprašuje gospod Getiros. It's not working še ne deluje. We don't have English translation. It's French. I think there's a problem with the French translation. Mislim, da je s francoskim tolmačenjem nekaj narobe na francoskem kanalu. In angleški kanal. French ütle niimoodi , et ingliskeelne kanali peale on lülitatud prantsuse keel . In English channel is which to French . imamo tehnične težave z angliškim in francoskim kanalom , je vse v redu ? Seems that everything is okay now we, and we can kaže , da je vse v redu , lahko nadaljujemo , izvolite . Torej, naj nadaljujem . rad bi izvedel kaj več v zvezi. Uh, Abu Dinarhi, kar je to? Hvala lepa. Nam lahko poveste, kaj več v zvezi z razsodbo Evropskega sodišča v zvezi s PNR-jem in če bo ta razsodba vplivala na vaš večletni delovni program. Drugič. In nam lahko date kaj več informacij z, glede vašega odnosa z Izraelom. In glede na to, da v Zahodnem Balkanu opažamo vedno več radikalizacije, je kaj storiti glede tega? Nam lahko kaj poveste glede tega? Ja, eh, ja me vrtame kolm küsimust järjest, siis... Eh, Ära... Najlepša hvala. Prijeli smo 33 vprašanj. Gospod Wainwright bo lahko odgovoril potem. Srepa Marinina Talvitije iz finskega parlamenta. Puheenjohtaja. Kiitos mielenkiintoisista esityksistä. Ja... Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najlepša hvala za zanimivo predstavitev vašega dela. Kot vsi vemo, igra Europol zelo pomembno vlogo pri sodelovanju organov pregona v nacionalnih državah, da se lahko skupaj složno borimo proti organiziranemu kriminalu. naši finski organi kazenskega pregona uporabljajo Europolo informacijski sistem in analiza njihovih podatkov nam zelo pomaga pri boju proti organiziranemu kriminalu. Države članice potrebujejo podporo v boju proti terorizmu in radikalizaciji. in vaš program daje prednost informacijskim sistemom in podatkovnim bazam, kar je zelo koristno za organe kazenskega pregona. Države članice potrebuje tudi znanje in veščine na isti ravni, zato da bi lahko izvajale učinkovit boj proti kriminalu. Zaradi tega je zelo pomembna koordinacija tistih dejavnosti Europola, ki so povezane z urjenjem policistov. Zato, da izboljšame znanje, moramo tudi upoštevati dejstvo, da izobraževanje igra tukaj zelo pomembno vlogo. V mojem parlamentarnem odboru obravnavamo policijsko sodelovanje, varovanje podatkov in uporabo informacijskih sistemov. Zato mislimo, da moramo okrepiti izmenjavo podatkov znotraj informacijskih sistemov, vendar je v tem smislu tudi zelo pomembno varovanje podatkov tako na ravni zakonodaje kot v praksi. Pomembno je tudi sprejeti zelo stroga pravila glede varovanja podatkov. Moramo sprejeti tudi praktične ukrepe glede varovanja podatkov. In naši organi imajo tudi nacionalne zahteve, ki jih morajo spoštovati in zato je pomembno, da imajo dovolj visoko raven znanja in veščin, da lahko svoje delo upravljajo pravilno. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Silvi Gijom iz Evropskega parlamenta. Izvolite. Najlepša hvala za predstavitev in za vaše vprašanja. To kaže na to, da je zelo pomembno, da obstaja sodelovanje med evropskimi agencijami in Evropolom. Treba je zagotoviti tudi sodelovanje med Interpolom in Europolom in eh, v tem okviru govorimo tudi o varovanju podatkov. Če se pogledate podatkovne baze Interpola in Europola, potem vidite, da se te podatkovne baze veliko krat ustanovijo zaradi političnih razlogov. In to je tudi obravnavamo v uredbi o ETS. -u. Zanima me, kako boste vi rešili to vprašanje. Ja, <laughs> sorry. Aj tehkežimo s test, ja. Najlepša hvala za vprašanje. In sedaj damo besedo gospodu Venvratu, da lahko odgovori na vprašanja. Najlepša hvala, gospod Kitiros. V zvezi z PNR-jem razsodba Evropskega sodišča eh, bo vplivala na delo Europola, vendar pa tudi onkraj našega dela treba je preučiti, v kolikšni meri bo vplivala na prenašanje direktive o PNR-ju v nacionalno zakonodajo. Vendar pa o tem ne morem podati mnenja. To nima neposrednega vpliva na naš dokument, če pa bo to vplivalo potem na direktivo in na izvanje direktive, bo to seveda vplivalo tudi na, našo, eh, na naše delo in tudi na izmenjavo med podatki in med enotami za potnike v država članicah. V prejšnjem zakonodajnem okviru nam je zmanjkalo časa. Sedaj pa imamo nov mehanizem za operacijske sporazume v okviru Evropske direktive in pričakujemo in čakamo začetni sporazum z Izraelom zmogljivosti izraelskih kazenskih pregonov so izredno visoke. Priznavamo tudi, da se soočamo s skupnimi izzivi, zato je Europol za ta sporazum, če bodo zakonodajalci to podprli, seveda. Glede Zahodnega Balkana. In ta regija se sooča z radikalizacijo. To je res in to zahteva sodelovanje z vsemi zahodnobalkanskimi eh, državami. Z vsemi smo sklenili sporazume, imamo tudi uradnike za stike v teh državah in v tej regiji in želimo vzpostaviti možnosti sodelovanja tudi na področju rekezacije in eh, na področju organizirane kriminala in hudih oblik kriminala. Z gospod Talviti je se strinjam glede izobraževanja. Europol podpira takšno izobraževanje z razpoložljivimi sredstvi. Omenila je tudi to, da bi imeli nekakšne referenčne vrednosti za veščine in znanje, da bi vsi imeli enako znanje. In, in imeli naj bi predstavnika za nacionalne organe v, Evropsk, v Europolu. Zato imamo tukaj zelo pomembno vlogo zastopnika. In glede varovanja podatkov imamo poseben režim, ki sem ga že omenil, prej v predstavitvi, je model najboljše prakse. Glede tega, kako spostaviti standarde za omejevanje namena uporabe podatkov in kakšna je vloga ETPS-ja in kako učinkovito izvajati ta režim. In še Nekaj v zvezi z ETS-jem in Europolom. V Europolu imamo drugačne standarde kot v Interpolu in tega se zavedamo. Zaradi tega imamo tudi omejitve glede tega, kakšne podatke lahko posredujemo Interpolu, pri drugih pa potrebujemo odobritev držav članic. Seveda moramo oceniti vsak primer posebej. In pri tem je treba tudi upoštevati, odkot izvirajo ti podatki, ki nam jih posreduje Interpol, torej iz katere države. Ne obravnavamo na enak način podatkov, ki jih pridobimo iz Interpola, kot če jih pridobimo iz Francije ali pa iz Bolgarije. Pri tem je treba upoštevati upoštevati vsa določila glede kakovosti podatkov, varovanja podatkov. Vemo, da tukaj veliko krat gre za politične interese, ko gre za obravnavo in uporabo podatkov. Zato se vedno zavestno odločamo glede uporabe teh podatkov. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj gremo na naslednja vprašanja. Sedaj ima besedo gospod Cvetan Svetlano iz Bolgarije. Uvažajami gospodin predsedatelj, uvažajami. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod Wainwright. Omenil bom nekaj vprašanj. Program za obdobje 18-20 je zelo podrobno zapisan. In Ta program imajo tudi države članice. V tem programu je zapisano, kaj počne Europol. Zanima pa me, kaj mi počnemo kot nadzorni organ za naše kazenske, oziroma organe kazenskega pregona. Uh, res prihaja do izmenjave podatkov. Če želimo, da bi Europol lahko izvedel svoj program, potrebujemo zmogljivost za analizo, za pomoč v državam članicam, ko gre za terorizem, organiziran kriminal, kibernetski kriminal in tako dalje. Države članice morajo posredovati informacije in če države članice teh informacij ne dajo naprej Europol, Europol ne more izdelati uh, analize, ki bi bila koristna. Rad bi se zahvalil gospodu Wainwrightu, ki je v desetih letih spremenil Europol v center, v um, vozlišče za države članice. Povedal bi še nekaj v zvezi s sodelovanjem s tretjimi državami. Govorili ste tudi o Turčiji in zelo sem bil presenečen glede tega, kar ste dejali, tudi glede tega, kar se dogaja v, na Bližnem vzhodu, v Iraku, v Siriji. Vse to je treba upoštevati. Videli smo, da je prišlo do predelave heroina v teh državah s pomočjo Evropske unije v Evropsko unijo prihaja zelo veliko priseljencev in beguncev. Zato moramo ravnati odgovorno in posredovati informacije in omogočiti izmenjavo informacij med državami članicami. Omenili ste tudi Zahodni Balkan. Estonija, Avstrija in Bolgarija lahko omogočijo večjo stopno varnosti, če sodelujejo pri izmenjavi podatkov. Najlepša hvala, gospod Wainwright, za sodelovanje z nami. Zahvaljujem se vam tudi za to, da ste vzpostavili visoko stopno zaupanja in zato ste vi osebno eh, odgovorni veselim se že sodelovanja za povečanje varnosti v Evropski uniji. Najlepša hvala. Gospod Armin Schuster iz Bundestaga. Najlepša hvala. Gospod Wainwright, tudi sam se pridružujem za hvalam za vaše delo. In menite, da bi lahko bolj natančno predstavili, v katero smer se bo pomaknil Evropo glede varovanja podatkov in glede tega režima. Obstajajo tudi politični interesi glede tega bi imeli skupni center Evropske unije za boj proti terorizmu. Mislite, da bi lahko dobili kaj takega? Imamo 50 zaposlenih eh, na tem področju. Toliko jih je bilo leta 2015 in koliko jih je danes. Kakšna je vizija Europola glede tega Evropskega centra za boj proti terorizmu? veliko krat eh, slišimo tudi, da bi potrebovali evropsko policijo za nadzor nad zunanjimi mejami. Vendar pa nimamo Evropskega centra za boj proti mednarodnemu organiz eh, organiziranemu kriminalu. Zanima me, zakaj tega cilja ni v Europolu. Veliko rizičnih eh, napadov izhaja zunaj Evropske unije, vendar pa do njih pride tukaj v Evropski uniji. Mogoče bi potrebovali tudi večji obseg izmenjave podatkov s tretjimi državami. Mislite, da bi lahko lahko odpravili ovire za sodelovanje med Europolom in Interpolom? Ali menite, da sodelovanje poteka na zadovoljivi ravni? Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Kiniči iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa, hvala gospodu Venrajtu za njegovo predstavitev v odboru za nadzor proračuna sem se srečevala pred kratkim z Europolom. E, bolj natančno sem e, si pregledala različne pogodbe in e, teme in kot italijanka, ki verjamem v sodelovanje najbolj resno, lahko ugotovim, da je trenutno delo Europola nekaj, kar se stalno izboljšuje. Eh, dejansko predstavlja dodano vrednost, eh, ko gre za najhujša kazniva dejanja čezmejne narave in res pomaga našim državam, članicam z izmenjavo informacij, ki so vedno bolj eh, natančne in zlesljive v okviru sistema Siena. Eh, želela bi izvedeti vaše mnenje o tem, pred kratkim sem se namreč vrnila iz ZDA, da je sodelovanje z Europolom izredno pomembno za njih. Eh, in tukaj se vas eh, sprašujem, predvsem glede tujih borcev. Po zadnjih podatkih so te vedno bolj pomembni in prisotni in v tem specifičnem profilu tudi glede naslednjega programskega obdobja, kaj lahko naredimo več in ali se sploh lahko naredi več. In nekaj več informacij bi si želela od vas glede eh, finančnih sredstev oziroma proračuna. Sami ste eh, razložili, eh, kako Evropski parlament poskuša eh, zagotoviti dovolj sredstev Evropolu glede na zahteve. Eh, in potrebe. Ali nam lahko kaj malo več o tem poveste, kar bi nam pomagalo pri, tudi pri pregledu vašega načrtovanja, pa tudi eh, pregledovanja Europola, kako eh, lahko Europol kar najbolje izrabi sredstva, ki jih eh, prejme, tako da čim bolje. Eh, lahko se bori proti najbolj hudim oblikam eh, čezmejnega kriminala. Ja, eh, aitäh küsimuste eest , nüüd on eh, vastamise järjekord härra Roop . Najlepša hvala za vsa vprašanja. Besedo ima gospod Vendler. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala za prijazne besede. Gospod uh, Stojanov je podal zelo pomemben komentar. Ko govorimo o delu Europola, ne govorimo samo o delu, ki poteka v Hagu, ampak v vseh organih kazenskega pregona. Zato je zelo pomembno, da sodelujemo na kolektivni ravni. Europol ne bi bil nič, če ne bi imeli podatkov, ki jih dobimo od nacionalnih organov. In tukaj ima prav, ko pravi, da morajo države članice analizirati svojo lastno vlogo glede zahtev na področju skupne varnosti. Ni vsaka država članica tako uspešna na tem področju kot ostale, čeprav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 Vi ste bivši minister za notranje zadeve iz Bolgarije in videli ste, kako zelo se je zboljšalo sodelovanje bolgarskih organov z Europolom. In še vloga Turčije in eh, Zahodnega Balkana. Radi bi videli, da bi Turčija tesneje sodelovala z Europolom. Nimamo še sporazumen operacijski ravni s Turčijo. In to je zelo negativno za naš boj proti tihotapcem in če organiziramo kriminalu, kot tudi za boj proti tujim bojevnikom. Gospod Šuster eh, me je povprašal po naši viziji glede prihodnosti Evropola. o tem ne premišljujem veliko, kajti to nima nobene zveze z realnostjo. In pogodba Evropske unije izključuje možnost izvršnih pristojnosti Evropola. Če se bo to spremenilo, potem dobite čisto drugačno sliko prihodnosti Europola, ampak dobite popolnoma nov okvir za Europol in morate začeti skoraj od začetka. Mogoče bi to lahko storili, ne trdim, da to ni mogoče storiti in doseči, vendar pa to zahteva popolno celovito revizijo Europola. Imamo mehanizme za podporo, za izmenjavo podatkov, da se na drugačen način borimo proti mednarodnemu čezmejnemu kriminalu. In mislim, da smo tukaj tudi uspešni. Če želite od policijske enote, ki bi delovali drugače, potem tukaj ni, eh, ne gre za Europol, ampak gre za nekaj popolnoma drugega. Če se bodo zadeve spremenile, mora izvršni direktor Europola slediti tem političnim zahtevam. Sedaj pa preučujemo, kaj lahko storimo v okviru naših pristojnosti. Veliko moramo uložiti v kibernetsko področje. Tukaj moramo sodelovati z zasebnimi partnerji, z državami, članicami in postati bolj digitalno zmogljiva organizacija v prihodnosti. Terorizem je eden največjih izzivov in to zahteva tudi večjo stopno zaupanja v državšnjici in obratno. Dosegli smo veliko uspeha na področju kibernetskega kriminala. Prej oziroma sedaj ni nobene preiskave glede kibernetskega kriminala, ki ne bi vključeval Europola. To pa ne velja za terorizem. Očitno nismo še uspeli prepričati držav članic, da bi vzpostavili stotno partnerstvo z Europolom na področju boja proti terorizmu. Pred eh, nekaj leti smo storili napredek zaradi tragičnih napadov v Evropi, vendar pa še nismo dosegli zadostne ravne. Teroristi imajo veliko krat že kazen, kazenske dosijeje in ti podatki predstavljajo ključ za boljše razumevanje terorističnih dejavnosti in zato želimo to področje razviti naprej. Sedaj sodelujemo s skupino za boj proti terorizmu znotraj obveščevalnih služb, vendar pa želimo to dvigniti na višjo raven in upam, da nam bo to tudi uspelo v prihodnosti. Status quo glede sodelovanja med Interpolom in Europolom je zadovoljiv in gospa Kiniči, najlepša hvala za vaše besede. In delo, ki ga upravlja Italija, je zelo pomembno za Europol. Vaše strukture in izkušnje na področju boja proti mafiji um, so bile izredno koristne tudi za nas. In teroristična grožnja, s katero se soočamo danes, je zelo kompleksno, ne zaradi tega, ker se tuji bojniki vračajo, ampak zato, ker jih je tukaj že kar nekaj v Evropski uniji. Zato moramo razviti profiliranje na obeh stranih. Glede proračuna zelo smo hvaležni za sodelovanje Evropskega parlamenta in potrebujemo še dodatna sredstva za upravljanje opravljanje našega dela, naše dožnosti, dožnosti izvajamo v okviru izboljšanja proračunske učinkovitosti. V zadnjih letih smo znižali administrativne stroške in preselili nekaj mest v operacijske enote, eh, znižali in zreducirali smo upravna mesta in znižali stroške, kjer se lahko. Nimamo prostih delovnih mest in to je eden od primerov za reforme, ki smo jih izvedli, da bi Europol postala učinkovita organizacija. Uh, uh, Rob Weinreich, Ileja. Ja. Um, Hvala, Rob Weinreich. tukaj zastopam predsedstvo, pa tudi Estonijo. Estonija je majhna država, ampak dobro razume pomen mednarodnega sodelovanja in potrebo potem, da je treba seveda k sodelovanju prispevati. Smo na vse zadnje majhna država, kako sem dejal. Zelo smo aktivni in aktivno prispevamo k sodelovanju in cenimo sodelovanje, ki obstaja med Evropolom in drugimi gre za sodelovanje na podlagi Europolovih analiz ali pa preko uradnikov za stike. Včeraj smo govorili o zbirkah podatkov in o skupni uporabi teh zbirk podatkov. Upamo, da bo rezultate analiz mogoče uporabiti hitreje. Prav tako upamo, da bomo lahko dobili hitrejši dostop, zato da zagotovimo, da bo Europol bolj učinkovit. Hvala gospodu Wainwrightu za upravljeno delo. Hvala za vse odgovore na naša vprašanja. Mislim, da je to bilo zelo, zelo koristno. Zelo koristno je bilo prisluhniti vašim dejavnostim in to nas tudi navdaja z upanjem za prihodnost. In tudi kar zadeva prihodnost eh, sodelovanja, mislim, da je ta lepa. Hvala. Eh, eh, hvala lepa, hvala Rajvo. Hvala gospodu Wainwrightu, pravkar nas zapušča. Hvala v imenu vseh poslancev za njegovo delo. In kolegice in kolegi predlagam odmor dveh minut. Na to bomo nadaljevali s poslovnikom. Potrebujemo dve minuti? Očitno jih. Prav. Pred seboj imate osnutek poslovnika. Omenil sem že napako v tem dokumentu. Čez dve minuti torej začnemo. Hvala za potrpljenje. Yeah.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 colleagues, uh, there are some members outside. Kolegice in kolegi, nekaj kolegov je zunaj dvorane. Lepo prosim, če jim sporočite, da bomo začeli. just um, aware that some members are outside making calls and so on, but. Nekateri kolegi so zunaj na telefonih. Zato lepo prosim, da jim nekdo sporoči, naj se vrne v dvorano. So, colleagues, um, thank you again. Kolegice in kolegi, hvala lepa za vaše fantastične razprave včeraj in hvala tudi kolegi Diazu de Meri, da je včeraj predsedoval v mojem imenu in odlično je vodil to fantastično razpravo skupaj z gospodom Aikom. Preden bomo začeli govoriti o poslovniku, in preden bomo, upam, poslovnik tudi sprejeli, želim povedati, da je nekaj jasno. Natančno sem prisluhnil razpravi, natančno sem prisluhnil nacionalnim poslancem in tudi evropskim poslancem in prav gotovo se s tem strinja tudi moj sopredsednik. Namreč vsi prispevki so bili namenjeni temu, da bi okrepili Evropol slišali smo prispevek Roba Wainwrighta, slišali smo tudi vaše komentarje in niti en komentar ni bil namenjen proti temu, da bi okrepili to organizacijo. Gre za sodelovanje nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, to je zelo pomembno in prav gotovo se je gospod Diaz de Mera kot poročevalec v zvezi s tem strinja, da je zelo pomembno, da je Evropol uspešen. Dobro. Zdaj nas čaka bolj podrobna naloga zagotoviti moramo, da se bo sprejel poslovnik JPSG in poskrbeti. Želimo, da bomo to opravili zelo učinkovito. Prvo razpravo smo že imeli, v razpravi so se pokazala stališča, delegacije so podale svoje mnenje v zvezi z predlogi sprememb. Mislim, da stališča niso bila preveč različna, so predsednika sva se pogovorila po razpravi in pripravila sva te kompromise, ki so zdaj pred vami. Predstavil bom teme, veliko vas je prosilo za besedo, ampak še predtem bom podal povzetek kompromisnih predlogov, preberite jih prosim skupaj z kompromisi, ki so pred vami see whether we can adopt these or whether you still wish to take the floor. Potem bo boste videli, ali še vedno želite besedo. Dobro, prva tema. Vključili bomo predsedniški trio ali trojko v pripravljalno delo JPSG-ja. To je bila ključna točka včeraj. Drugič. Zdaj bomo jasno omenili sekretarjat. Sekretarjat bo sestavljalo osebje parlamenta in parlamenta predsedstva. Ta sekretarjat bo tesno sodeloval z naslednjim sekretarjatom ali sekretarjatom naslednjega predsedstva in pomagal bo tudi so predsednikoma, tako kot danes. Sodelovali bomo na upravni ravni, tam bodo delali predstavniki parlamentov v Bruslju in ta oblika sodelovanja že teče tretjič kar zadeva odločanje s soglasjem. Dodali smo besedo načeloma v angliščini in principle, zato da upoštevamo vaše komentarje. Četrtič, čas za govor. Izbrisali smo omejitev, kar pomeni, da boste zdaj sopredsednika o tem odločala na mestu samem. Petič, oblikovali smo kompromis glede možnosti zastavljanja vprašanj Evropolu to je zelo pomembno, gre za novo točko 4.1a. Tam je navedeno tudi, da je mogoče zastaviti pisna vprašanja. 4.1a novo pomeni, da lahko člani JPSG-ja Europolu uložijo pisna ali ustna vprašanja, na katere bodo dobili odgovor na srečanju. Tukaj prosim so predsednika za podporo. Mislim, da bi morali Europolu povedati tudi, da lahko na določeni točki zahtevamo tudi pisne odgovore. Tudi to bi moralo biti navedeno. To je vprašanje v zvezi z pisnimi vprašanji v 4.1a novo. Naslednjič, tolmačenje v vseh jezikih. To smo vključili v poslovnik. stroški se bodo nosili v nacionalnem parlamentu, ki bo gostil srečanje. Zagotovili smo tudi redno poročanje. Opozovalec JPSG-ja v upravnem odboru Europola bo poročal JPSG-ju. Osmič so predsednika bova še naprej iskala rešitev glede dela podskupin. Devetič vprašanje glede Danske. Gre za vprašanje ravni ali stopnje sodelovanja Danske. Pomislili smo na vse. Danska delegacija je jasno izrazila svoje stališče in tudi druge delegacije so jasno izrazile svoje stališče in tudi evropski poslanci so izrazili svoje stališča. Jasno je, da ni bilo skupnega stališča, zato predlagamo, da. O tej temi govorimo na naslednjem zasedanju v Bolgariji. Dansko bomo takrat seveda povabili, kakor danes. In jaz predlagam, da danes torej ne bi govorili o tem, zato da ne bi blokirali odločitev. Jasno je, kakšna je ideja upravnega odbora JPSG-ja, e ampak zaenkrat ne želim blokirati sprejetja drugih točk če se vse prisotne delegacije strinjajo z besedilom, kakor je bilo predstavljeno, potem je besedilo lahko v takšni obliki sprejeto. Potem bomo v Bolgariji govorili samo o spremembi poslovnika glede podskupin in opazovalcev ter danske. Torej, moj predlog je, ali se s tem strinjate, ugotoviti, ali se s tem strinjate ali ne.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 Mislim, da smo opravili dobro delo. Morda bi lahko poslovnik sprejeli. Rekel bi tudi, da ne bi bilo dobro, če bi se lotili dolge razprave glede okvira sodelovanja, kajti naš cilj je, da govorimo o vsebini, kako lahko mi prispevamo k delu Evropola. Ampak to so pomembna vprašanja, zato lahko vaše predloge samo pozdravim. Mislim, da ste bili zelo koristni in tudi zelo konstruktivni naša delegacija predloge v celoti podpira. Ti predlogi so tudi zelo pomembni, zato ker se s tem okrepi vloga nacionalnih parlamentov v JPSG-ju. dve točki, kjer se zdaj ne bi lotevali podrobnosti, sta Danska in njen status v poslovniku in v upravnem odboru. Dva dni že govorimo o tem in ni se nam uspelo dogovoriti o rešitvi. Ne vem, ali je to vprašanje politične volje ali pravne rešitve. Mislim pa, da je bolje, če rešitev poskusimo poiskati ob naslednji priložnosti. Nekaj časa lahko o tem govorimo, potem pa bomo na naslednjem zasedanju še enkrat razpravljali o tej temi. Pod skupine. Ni popolnoma jasno, kako naj bi vse skupaj delovalo, ni popolnoma jasno, na čem bodo te skupine delale, zato bi morda morali zagotoviti malce boljšo opredelitev ustroja teh podskupin in kako bodo te podskupine delovale. To so moji komentarji glede vsebine. Upam, da nam bo danes uspelo poslovnik tudi sprejeti. Hvala, kolegice in kolegi, Sedemnajst se vas je javilo k besedi, samo sedemnajst. Preden to storimo, pa vas želim vprašati, ali ste vsi za to, da poslovnik sprememo s soglasjem. Potem pa lahko seveda kolegice in kolegi spregovorijo, če želijo, ali je kdo proti. Kornelija. Hvala. Nisem proti poslovniku, ampak mislim, da nekaj manjka. Dansko bomo izpustili, v redu, to je vse lepo in prav, ampak ni pa dobro, kako smo rešili vprašanje pravice do zastavljanja vprašanj. Ni dobro, da nam odgovarjajo samo ustno, kajti ustno so včasih odgovori podani zelo nejasno. In tudi med srečanji moramo imeti možnost, da zastavljamo vprašanja in da dobimo odgovore, ne samo v povezavi s srečanji. Zato predlagam, da dopolnimo ta predlog s predlogom, ki je prišel iz Nemčije. Gre za vprašanje demokracije pri tej temi. Torej, ne samo, da lahko v okviru teh eh, posvetovanj postavljamo vprašanje, ampak tudi v splošnem lepo prosim, da bi govorili tudi o tem. Hvala. Before, um, floor... Preden spregovorijo tudi drugi kolegice in kolegi, vem, kaj si želela povedati v zvezi z pisnimi vprašanji. O tem sem spregovoril v svojem uvodu. Podal bom predlog v zvezi s tem. Lepo prosim, Kornelija, da mi prisluhneš. S tem bomo morda odgovorili na nekaj vprašanj, ki jih imate. Predlagam naslednje. Sam se strinjam z vami v zvezi s tem. Nov kompromis je 4.1a novo. Gre za pravico do sestavljanja vprašanja. Tam je navedeno, da lahko člani JPSG-ja e postavijo pisna in ustna vprašanja in potem bo Europol odgovoril ustno na srečanjih JPSG-ja. E Soglasje pa je, po mojem mnenju, da bi lahko zastavili ustna in pisna vprašanja, na katera bi dobili ustne in pisne odgovore na srečanjih JPSG-ja. E Mislim, da je to soglasje vseh. Kar zadeva pisna vprašanja. Kolegice in kolege, prisluhnite mi, prosim. Za kolegice in kolege iz parlamenta in gospod Jezdemera je to že omenil, bo to pomenilo in tudi za Europol bo to pomenilo, da bo naloga težka in zapletena. Če bomo sprejeli tak amandma, potem bomo to storili ob razumevanju, da bo upravni odbor to počel ne pogosto in sorazmerno. Ne bomo torej zahtevali pisnih odgovorov zelo pogosto, ampak takrat, ko je to res nujno. S to strukturo odgovornosti bi potem podprl to spremembo. Gospa Ernst je opozorila na to, ampak mislim, da ta pomislek eh, ne obstaja samo pri njej. Sam bi predlagal to spremembo, če se so predsednik strinja, ampak kot predsednik pa udarjam, da bi potem morali tukaj ravnati razumno. Bolgariji vi boste gostili naslednje srečanje in lepo prosim, da to poudarite. Ali bi to bila zadovoljujoča sprememba? 241a. A ni? Zakaj pa ne? Najprej prosim, da se oglasite v zvezi s tem. Okay, like to... Ena od delegacij, ki želi spregovoriti o tem. Nemci, izvolite. Gospod predsednik, hvala lepa, hvala za besedo. Najprej splošen komentar v zvezi s postopkom. Prav presenečen sem, da zdaj predlagate, da bomo glasovali o spremembah, preden bomo imeli razpravo o tem, kako je predvideno na dnevnem redu. Zato lepo prosim, da najprej prisluhnemo komentarjem, potem pa glasujemo o spremenjenih in eh, konsolidiranih predlogih. Vprašanja. Mislim, da moramo zadeve razjasniti moramo imeti možnost ulaganja pisnih vprašanj tudi med zasedanji, ne samo v času zasedanja, ampak med dvema zasedanjama. In odgovori potem niso podani samo ustno, ampak tudi pisno. Vendar ta eh, predlog, ki ste ga vi podali, po mojem mnenju ni zadovoljujoč jasno mora biti, da ko gre za parlamentarni nadzor, je vprašanje zastavljanja pisnih vprašanj zelo pomembno. Vedno moramo imeti možnost zahtevati odgovore, če zato obstajajo ustrezni temelji. Če bi odgovore omejili samo na čas zasedanja, potem po mojem mnenju to ne bo dovolj, da bi mi izvajali parlamentarni nadzor. Hvala. Okay, Hvala lepa. Dve točki ste omenili prvič. Če želimo prisluhniti 16. 15. prispevkom, gospa Ernst je že spregovorila, torej 15 vas še želi besedo. Lahko to storimo in mislim, da je to tudi najbolje. Drugič, sprememba 4.1a. Predlagam to spremembo, ki jo želite vi. To se bo zgodilo. Gre samo za tehnično vprašanje. Zdaj bomo imeli pisne odgovore. To je zahteva, ki jo je uložila gospa Ernst in tudi vi v imenu nacionalnih parlamentov, torej to bomo tako pripravili, kakor ste dejali. Ampak to bomo razčistili v Bolgariji. Tega ne moremo storiti zdaj, razen če bomo to storili ustno. Ampak mislim, da to ne bi bilo sprejemljivo. Vsaj po mojem mnenju ne, tako mi pravi pravna služba. Dobro, zdaj moramo najprej rešiti poslovnik ob razumevanju seveda, da bomo to dodatno pravilo sprejeli v Bolgariji. Predlagam, da je 4.1a revidiramo tako, kot sem predlagal, da bomo torej imeli pisne odgovore, da vključimo pisne odgovore. V Bolgariji pa bomo to sprejeli. V Bolgariji in Zatem bo spregovoril bolgarski predstavnik in s tem se bodo morali strinjati. Prav. Yeah, exactly. Sorry, I'm just being reminded. V Bolgariji bomo govorili tudi o drugih vprašanjih, torej Danska, podskupine in to. Besedilo bomo spremenili, dodali bomo pisne odgovore in vse skupaj bomo pripravili za Bolgarijo v skladu z zahtevami gospe Ernst in, bol, in nemške delegacije. Dobro, če se zdaj strinjate, bom zdaj prosil, da vsi spregovorite, če se strinja so predsednik. Bodite kratki, šli bomo po vrsti, ko boste vsi končali, bomo zastavili vprašanje, ali se strinjate s poslovnikom ali ne, seveda ob izjemi tistih stvari, ki jih bomo obravnavali v Bolgariji. Dobro. Začeli bomo na vrhu seznama gospod Dimitrijus, ti preizvolite. Hvala lepo, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, besedilo, ki je pred nami danes, je dobra podlaga. Gre za dobro besedilo. Spet imamo težave s tolmačenjem, medtem pa vas prosim, da se držite dveh minut. Okay, the English channel is on. Dobro, angliški kanal deluje, pravi predsednik. Nadaljujete, dve minuti imate. Hvala lepa, draga so predsednika, kolegice in kolegi, pravkar sem povedal, da je besedilo, ki ga imamo danes pred seboj, dobra osnova in mislim, da res v veliki meri odraža naše razprave, ki smo jih imeli včeraj. Vendar. V besedilu niso vključene določene točke, zlasti naši predlogi sprememb. Govorili smo o določenih elementih včeraj, ampak eh, drugi člen, naprimer, o članih in opazovalcih, člen 3a o pogostosti naših predlogov, srečen. Tega nismo upoštevali. Poročilo Evropola mora biti pripravljeno do 30. novembra vsako leto, naprimer. In rečem lahko, da je to dobra osnova, ampak danes mi tega ne moremo sprejeti, zato ker menimo, da besedilo ni tako celovito, kot bi moralo biti. Manjkata ne samo tisti dve stvari, ki ste ju omenili vi, torej Danska in podskupine, manjkajo tudi naši predlogi. Hvala. Gospod Souli iz Združenega kraljestva. Hvala lepa, gospod predsednik. Razprava se mi zdi zelo dobra. Osnovno poročilo je dobro, mislim, da bi morali s tem nadaljevati. Lordska zbornica je pripravila poročilo v zvezi s tem tudi kar zadeva varnost in Europol ter sodelovanje z Europolom po Brexitu. Zdaj želim povedati to, da sem prisluhnil danskemu stališču, ampak razumem vaš kompromis, po mojem mnenju je smiseln. Tudi kar zadeva pisne odgovore podskupine in tako naprej, se mi zdi, da teh pravil ne bi smeli zapisati za vedno, pravila bi morala biti spremenljiva. Ne vsakih pet minut, ampak pač skladno z našim razvojem. Mislim, da je dobro, da o tem govorimo v Bolgariji. Prihajam sicer iz države, ki zapušča EU, zato moje komentarje morda niso dobrodošli. Vendar sem politik, ki ni zadovoljen in uh, mu niso všeč referendumi, še posebej o kompleksnih vprašanjih. Naprimer, če vlada ne zmore najti rešitve, potem besedo da ljudstvo, ampak ljudstvo včasih sprejme odločitev, ki ni nesmiselna, ne pametna in niti ne koristi ničemor. Mislim, da je zelo pomembno, da se borimo proti terorizmu in kriminalu. In to na vsem kontinentu. Vsak vidik tega, vpliva na vse ljudi, ne glede na to, ali so člani Evropske unije ali ne. Zato je ključnega pomena, da razvijemo tehnike, kjer si bodo demokratične družbe lahko izmenjavale podatke o policijskih silah in delu policije ter varnosti. Tako bomo zaščitili javnost in zaščitili bomo tudi svobodo javnosti. Tukaj moramo biti previdni, zato pravim, da pravila ne bi smela biti zapisana v kamen, dolgo sem že v parlamentu, ukvarjal sem se naprimer tudi z Severno Irsko v preteklosti in jasno mi je, da nikoli ne pridemo do konca, kar zadeva pravila glede varnosti. Gre vedno za odprta vprašanja, predvsem zato, ker domiselni kriminalci in teroristi vedno iščejo prednost pred nami. Ampak po mojem mnenju je Evropska unija zelo dobra, pri iskanju inovativnih rešitev za kompleksne probleme. Mislim, da nam bo tudi tokrat to uspelo. Veselim se že nadaljevanja dela. Hvala. Hvala, gospod Souli, gospod Dias de Silva iz Portugalske. Izvolite. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Rada bi se zahvalila vsem za sodelovanje. Portugalska delegacija je že izrazila zadovoljstvo Portugalske glede napredka na področju sodelovanja, kar olajša delo vsem. In dosegli smo prvi konsens glede dokumenta, ki smo ga prejeli danes zjutraj tri od teh štirih vprašanj bomo obravnavali na seji Bulgarske. Imamo tudi vprašanje Danske in Danska eh, bo ostala v vlogi opazovalke brez pravice do glasovanja. Imamo tudi stališče Nemčije glede tega, da so ta vprašanja del parlamentarnega dela. In to bomo obravnavali tudi danes. Tudi mi menimo, tako kot ostali delegacije, glede podskupin, da so te podskupine potrebne in o tem bomo razpravljali še na seji Bulgarske. Obstajajo tudi vprašanja, ki jih ne razumemo najbolje. Gre za odločitve na podlagi konsenza. Seveda se ni nič narobe s tem, vendar pa z pravnega vidika lahko pride do težav glede tega. In zanima me, kako bomo delovali v primeru, ko konsenza ne bo. Bomo potem spredločitve na podlagi dvotretinske večine kar je nenapisano pravilo in eh, kakšna jamstva imamo, da bo to nenapisano pravilo potem tudi veljalo. Imamo namreč eh, poslovnik, ki bo lahko povzročil težave v prihodnosti. Zanima me, kako bomo prebrodili težave, ko eh, konsenza ne bo. In kako bomo delovali, če se to nenapisano pravilo ne bo spoštovalo. Hvala, gospa De Silva. Gospod Hammerburg iz švedskega parlamenta, izvolite. Hvala lepa. Hvala za vaše delo, ki ste ga opravili pri iskanju kompromisov. Mislim, da lahko imamo različna mnenja, ampak poslovnik potrebujemo. Čisto na kratko. Predlog nemškega parlamenta glede sekretarjata nam je v bistvu bolj všeč od kompromisa. Ne bi bilo odgovorno, če bi to kar tako zavrnili. Zdaj pa načelo soglasja. Kje se to konča? Mislim, da mora biti v poslovniku jasno opredeljeno, kdaj se ta postopek konča. Nekatere delegacije poskušajo ali bi lahko poskusile usiliti predloge, ki niso dobro utemeljeni, ampak mislim, da je zelo pomembno, da imamo dobro opredeljeno načelo soglasja. Hvala, gospod Sorensen iz Danske. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik, in vsem delegatom se zahvaljujem za dobro razpravo. Še zlasti tiste, se zahvaljujem, ki so podprli dansko odločitev glede eh, konsensa in dokumenta, bi lahko rekli, da je to dober rezultat pogajanja na tem. Srečanju. Naj še enkrat pokomentiram dansko stališče. Seveda se moramo zavedati, da trenutno ne moremo doseči konsensa glede predloga danske, vendar iščemo dobro rešitev, in pač verjamemo, da naslednjič, ko se v Bolgariji srečamo, jo bomo tudi našli. V umestnem času pa upoštevajte 12. Eh, člen C Lizbonske pogodbe in dokument pravne službe, ki smo ga dobili včeraj. Pravna služba je ugotovila, da niti pogodba, niti e, uredba o Europolu ne vključuje ta kakršne koli omejitve za nacionalne parlamente državnih član, držav članic pri nadzoru delovanja Europola. Glede tega se srečamo v Lizbonski pogodbi, 12. člen jasno piše, da nacionalni parlamenti držav članic morajo aktivno prispevati k dobremu delovanju unije z vključevanjem eh, v eh, prostor eh, pravice svobode in varnosti in s tem, da nadzorujejo Europol. In pravzaprav je točno to, kar počnemo v naši skupini in zakaj smo se tukaj srečali. Torej, naš zaključek je, da danski parlament v skladu z uh, pogodbami in um, eh, Europol spol. Uredbo že ima pravico biti polnopravni član te skupine in upam in verjamem, da bomo na naslednjem srečanju dosegli konsens glede tega. Najlepše hvala. Hvala lepa. Gospod Conway iz Irskega parlamenta ima besedo. Um, uh, we are quite uh, pleased with uh, the work that has been done and we would like to, I suppose, doseženim delom in zahvaljujemo se eh, sekretarjatu, da nas je pripeljal do te faze, ki nas bo eh, naprej pripeljal do kompromisa, vključno z zahtevami Bolgarije. Vendar pa je tukaj eh, nekaj zapisano, kjer si želim vašo razlago, gospod predsednik, gre za revizijo postopkov. Eh, mi smo eh, si želeli vsake dve leti, torej vsake dve leti, every two years, ne pa čez dve leti. Eh, glede na to, da se ta pravila šele razvijajo in postavljajo, potem pomeni, da moramo vsaki dve leti izvesti pregled. Torej, želimo, da se eksplicitno navede beseda every. Mr. Apple.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 večine. Potem še izračun glasov, ali bo vsak eh, predstavnik parlamenta imel en glas ali pa bo imel, uh, imela vsaka delegacija dva glasova, ker gre za dvodomne sisteme zagotoviti moramo, da se to ustrezno vključi v poslovnik, tako da, bi bilo, tako da bo popolnoma jasno in ne bo nobenega dvoma, kaj, kaj pomeni. Potem še nekaj. Vsebina skupina oziroma ključna, ključni namen nadzora je postavljati vprašanja. In zakaj bi torej čakali šest mesecev na zastavljeno vprašanje? Sicer se bo lahko potem vsako naše srečanje Eh, pač spremenilo v dolg eh, seznam predstavnikov Europola, ki bodo odgovarjali na vprašanja, ki so bili zastavljene v zadnjem šestmesečnem obdobju. Prav gotovo to ni namen naših srečanj oziroma sestankov. Strenjam se s tistimi, ki pravijo, da je britanski odgovor najboljša pot naprej. kar pa zadeva odbore. To je nekaj, kar, o čemer moramo še razpravljati na naslednjem sestanku. Zagotoviti moramo dobro eh, razumevanje, kaj pokrivajo odbori in katere je sploh treba ustanoviti. Najlepša hvala, gospod eh, Paska iz Slovaškega parlamenta. Izvolite. Hvala za besedo, gospod predsednik. Evropska unija temelji na sporazumu med državami članicami, eh, med našimi eh, vodji držav v svetu, pa tudi predstavniki parlamentarcev v Kozaku. To je vedno nekaj, kar temelji na konsensu. In tukaj Slovaška republika predpostavlja, da pri osnutku eh, poslovnika se bomo držali tega načela konsensa oziroma soglasja. In zaradi tega se mi zdi, da da je to popolnoma jasno in da je konsens eh, predpostavka in da je enostavno ne mogoče to izključiti kot načelo. Osnove sodelovanja med državami članicami ostajajo in če želimo drugačen način delovanja uporabiti, potem moramo to navesti ne le v svetu, v eh, zaključku in zapisniku tega skupina, eh, te dela naše skupine, ampak eh, tudi v drugih dokumentih. Naša delegacija nima pristojnosti, eh, da bi se eh, oddaljili od sklepov iz Bratislave, ne moremo zauzeti v tem trenutku drugačno stališče. In zato beseda načelo v 4.2.1a da, prosim, da se to uh, črta. Uh, sicer pa je ter in, in tudi iz drugih uh, uh, dokumentov, ki uh, vključujejo to določilo in o tem bomo potem lahko še enkrat razpravljali v Bolgariji. Najlepše hvala, hvala gospod Krimi iz italijanskega senata. Hvala, gospod eh, predsednik, za upravljeno delo in za zaključke, ki moram reči, da upoštevajo eh, to, kar so včeraj rekli predstavniki parlamentov in vključujejo torej vse konsense. Posebej pa bi želel eh, izraziti svoje strinjanje z vprašanjem Danske in vprašanjem o podskupinah na naslednjem sestanku. Potem pa glede eh, pisnih odgovorov in splošnega načela, da se strinjamo s tovrstnimi pisnimi odgovori, ne vem, zakaj to ne moremo že sedaj vključiti dokončno v poslovnik, ki ga potrjujemo. Obstaja pa še nekaj, kjer eh, nimamo. Eh, dobrega odgovora in govorim o sekretarjatu oziroma tajništvu. Europol eh, naj bi igral, mora igrati vedno pomembnejšo ulogo. S tem se vsi strinjamo. Ampak. Uh, je zato treba financirati ga bolje, bolje podpreti njegovo strukturo, pa tudi strukture nadzora, ki seveda omogočajo razvoj Evropola in njegove vloge. Zaradi tega tajništvo naše um, skupine za skupni nadzor um, mora pomagati ravno naši skupini. V predlogu je zapisano, da tajništvo pomaga uh, eh, so predsednikom. Mogoče bi lahko napisali, da podpira sekretarjat oziroma tajništvo ravno skupino za skupni nadzor, JPSG. Uh, Zato predlagam, da se eh, to spremeni na ta način, tako da bo jasno, da eh, sekretarjata letaništvo podpira celotno skupino, ker trenutno to ne izhaja iz eh, besedila, kot je zapisano. Hvala lepa, gospod Krimi, gospa Florija iz Romunskega parlamenta. Salutăm faptul că majoritatea sugestiilor noastre de ieri se regăsesc în text. Najlepša hvala. Dar, eh, din motive de Smo zadovoljni na splošno z dokumentom, vendar bi zaradi tehničnih razlogov radi podali nekaj pripomb. Ko govorimo o konsenzu, je treba definirati, zakaj gre. Tukaj v členu 3.1a govorimo o trojki in zanima me, kaj to pomeni. Mislim, da bi morali tukaj govoriti tudi o tem, um, katere so pristojnosti te e, trojke. Mogoče bi dali lahko tudi na naslov temu členu 3.1a, Cherry of Meetings and Presidency in pri trojki bi potem opredelili tudi pristojnosti in naloge. Potem pa še nekaj v zvezi s sekretarjatom. Mislim, da bi morali in close comparison nadomestiti z besedico and. In potem bi to uporabili tudi na konferencah. Ogotovili smo, da v nekaterih primerjih ta sekretarjat ni eh, učinkovito deloval. Imam še nekaj drugih pripomb, vendar pa bom to izpostavil Bulgariji. Hvala lepa, gospod Šuse iz Nemškega Bundestaga, če je pripravljen govoriti. Izvolite. Äh, najlepša hvala, gospod eh, predsednik, najlepša hvala Evropskemu parlamentu predsedujočemu in eh, gospodu Diasu Demiru, da sta sklenila kompromis glede trojke sekretarjata. O bom, tem bomo še razpravljali v podskupinah. Imam nekaj pripomb eh, glede trojke. Ideja je dobra, vendar pa niso natančno navedene naloge te trojke. Zato predlagamo, da bi bila trojka zadolžena za pripravo dnevnega reda, zaključkov sklepov in pa tudi glede ciljev na podlagi predloga članov. Trojka potrebuje naloge in to naj bi bilo priprava eh, dnevnega reda političnih ciljev in zaključkov. Potem imamo še en predlog, gre za točko 3.1.b. In sekretarjat naj bi nadomestili z Evropskim parlamentom in z parlamentom predsedujoče države. Sekretarjat naj bi na domesti Evropski parlament in tudi države trojke. To pomeni, da bi v točki 3.1.b na domestilu spremenili samo eno besedico. Torej, da bi sekretarjat podprl Evropski parlament in pa države članice in s prejšnjim in bodočim predsedovanjem Evropski uniji. Torej, to se mi zdi logično in še glede vprašanj. Dobili smo predlog predsedujočih in ta predlog se nam zdi dober torej, da naj bi na vprašanja pred sejo že odgovorili in lahko bi se odločili, kdo se odloči, katera vprašanja so prednostnega pomena, na katera je treba odgovoriti pisno. Trojka bi se lahko o tem odločila in lahko bi prišlo tudi do tega, da se trojka odloči, da na nekatera pisna vprašanja odgovori ustno. In torej lahko prosi, tisti, ki zastavi vprašanje, prosi za pisni odgovor, trojka pa se odloči, če bo to tudi storila. Uh, Gospod Atanasiju iz Grškega parlamenta, imate besedo. No, mi žoti, ne. Najlepši hvala kaj se pravzaprav dogaja. In to se ne dogaja prvič. In vemo, kako v takih primerjih postopati. Strenjamo se lahko torej glede zadev, o katerih se strinjamo. Če se pa glede česa ne strinjamo, nekatere države niso zadovoljne, potem odpr, to pustimo odprto in jih naprej še razpravljamo, dokler ne dosežemo soglasja, dobrega soglasja ne nekega soglasja, ki ne bo potem deloval. To je naš še zlato pravilo pri vseh postopkih. Vse povezano z Europolom ali pa vsaj veliko stvari eh, povezanih z Europolom je še vedno odprtih. Naprimer, predsednik Macron je pred kratkim zahteval eh, vzpostavljanje Evropske obveščevalne službe, da bi tako službo ustanovili, je zahteval. In to je bil tudi razlog za to, da so se v Parizu izrazila določena stališča, pa tudi v Berlinu, da Europol ne more dobro delovati, če nimamo predtem ustanovljene Evropske obveščevalne službe. Mnogo zadev je torej še vedno odprtih na najvišji ravni. In zakaj? mi ne moremo potem še naprej razpravljati o zadevah, kjer se ne strinjamo v Bolgariji ali kjerkoli druge. Gospod Parski Populis iz Grškega parlamenta. Hvala lepa. Glede na to, kar je ravno kar povedal moj kolega, bi dodal. Veliko napora smo uložili v to, da bi dosegli kompromis in škoda bi bilo, če bi to delo enostavno uh, zavrgli, kjer smo pa že dosegli dogovor. Torej, če se to ne odrazi v naših besedilih, tam, kjer je dogovor. Uh, tam pa, kjer ni dogovora, lahko še naprej razpravljamo, zato da bi vendarle dosegli nek dogovor v Bolgariji. To gotovo uh, se nanaša na podskupine, na zadevo, ki jo izpostavlja Danska, glede ostalega. Pa bi rekel, da so naša besedila, da morajo biti naša besedila čim bolj fleksibilna, naprimer, ko gre za pisna ali ustna vprašanja oziroma odgovore na nje, ali pa je treba bolj natančno opredeliti, kako doseči dogovor, ko se pogovarjamo o postopkovnih vprašanjih. Seveda moramo imeti tukaj sporazum, ka, ampak kot kaže, ga je težko doseči, potem se pa lahko vsaj dogovorimo o tem, da uporabimo uh, večjo večino, naprimer dve tretjinsko večino za potrditev odločitev. Odločitev. Sedaj uh, gospod Ellison, dva člana Evropskega parlamenta. Ja, dank u voorzitter. Allereerst compliment aan het secretariaat voor het werk wat ze. Nou, liefste hvala, gospod predsednik sekretarjatu bi se sprva zahvalil za dobro upravljeno delo. Res ni lahko najti kompromis med tako različnimi mnenji in potem še vse to zapisati. Narava kompromisa je v tem, da se držimo glavnih točk. Na osnovi tega, kar sem ravno kar slišal, eh, bi rekel, da je to zelo utemeljeno. Ampak eh, uspeti se moramo dogovoriti o glavnih točkah, o drugih vidikih pa lahko razpravljamo poznaje na drugih sestankih, naprimer v Bolgariji. Eh, in lahko oblikujemo tudi praktične eh, smernice. Če se ne omejujemo eh, pri nadzoru, mm, če se omejujemo, potem ne bomo prišli do sporazuma. In glede Danske. Danska je odlična partnerica, tako multilateralno kot bilateralno, ampak jasno moramo povedati, o čem je govora tudi v Bolgariji, s tem se strinjam, ampak dobil sem občutek, da. Eh, obstaja možnost, da bi Dansko vključili kot opazovalko. Please. Eh, in sedaj gospod eh, Diaz de Mera. Muchas gracias. Najlepša hvala, gospod predsednik. Predsedujočemu Evropskega parlamenta in iz Estonije. Zahvaljujem se vsem za prispevke. Ti prispevki so bili zelo dobri in zelo kakovostni. Vendar pa bi zaradi občutka zvestobe moral izpostaviti tudi svoje mnenje. In to mnenje je povezano z začetki ustanavljanja novega organa. In ta nov organ se imenuje parlamentarna skupina za skupni nadzor. Zato predlagam da začnemo zato, da napredujemo, čez nekaj let naše delo ocenimo in ga potem tudi popravimo. Torej, začeti napredovati, oceniti in popraviti. Štirje glagoli. To je bistvenega pomena za učinkovito opravljanje dela. In podpiram dokument, ki sta ga pripravili Evropsko predsedstvo in e, Evropski parlament. In gospod Cvetanov je izrazil, da to pomeni veliko odgovornost za to državo. Imam pa vprašanje v zvezi z Dansko in e, s podskupinami. Mogoče bi danes lahko odgovorili na vprašanje glede ustnih in pisnih vprašanj. In skušal bom to tudi pojasniti. Zdi se mi, da ima nemška delegacija prav, ko pravi, da je en od učinkovitejših orodij eh, parlamentarnega nadzora pravica do zastavljanja vprašanj. Naj gre za pisna ali za ustna vprašanja. Vendar pa je gospod predsednik Morales dejal nekaj, kar bi rad ponovil. Evropski parlament je zastavil na tisoče vprašanj komisiji evropskih uh, poslancev. Zakaj so to skušali omejiti? Zaradi tega, ker če ne bi bile službe blokirane zaradi takšne količine vprašanj. To, kar pa mi ustanavljamo, nima za to namenjenih služb. Zato bi lahko tukaj omejili predlog Nemčije glede ustnih in pisnih vprašanj. Lahko bi zastavili mesečno omejitev, naprimer. mislim, da lahko o tem premislita oba predsedojoča. In še vprašanje Danske. Ravno kar, kot ve naš sekretarjat, sem se posvetoval s pravno službo Evropskega parlamenta. In kaj smo se dogovorili s pravno službo? Da naj bi ta neuradni dokument postal uradni dokument, ki naj bi bilo poročilo pravne službe Evropskega parlamenta glede tega, kar sklenili v Sofiji. Sam sem nadzoroval in bil nadzorovan v svojem parlamentu. Zato mislim in da imam nekaj izkušenj glede postopkov. In v nobenem parlamentu nisem videl pod skupin, zaradi tega, ker te podskupine ne izvajo nadzora. Vendar pa sem pripravljen in to vam pošteno zatrdim, da se strinjam s predlogom Nemčije glede podskupin. Če bo delo dobro razvito, bom prvi, ki bom to tudi podprl. Zato, da vemo, kdo je, koliko jih je, kakšna je operativna zmogljivost glede na to, da oni to predlagajo, nam lahko to pošljajo v pisni obliki in o tem lahko bolj poglobljeno razpravljamo v Sofiji. Še, sedaj pa še nekaj glede pomenih vprašanj, ki ste jih tukaj zastavili. Konsens. to se mi zdi nedvomno koristno, zaradi tega, ker nas to združuje, ker nas ne ločuje, ker spodbuja razprave in tako kot to piše v 88. členu pogodbe o delovanju Evropskega parlamenta, izenači delo parlamentov. Gre za 100 v primerjavi s 16. Zato je zelo pomembno ohraniti konsens. Spoštujem tudi mnenje slovaškega kolega, ki se nanaša na deklaracijo iz Bratislave. Pravi, da ne bi črtali izraz načeloma. In na to mu lahko odgovorim načeloma. To pomeni, da smo odprti za druge možnosti. Ne gre za to, da bi izključevali. Zato se mi zdi prav in smiselno, da bi črtali to besedico načeloma. Glede sekretarjata. Mislim, da je to zelo dobro opredeljeno v kompromisnem predlogu spremembe predsedujočih. In tudi vprašanje in vloga trojke je jasno. Še nekaj bi rad povedal. Imam kar nekaj izkušenj. Nisem toliko modar, kot sem star. Vendar pa je pomembno, da oba so predsedujoča, imata pristojnosti in nalogo, da se posvetujeta s skupino za parlamentarni nadzor, zato da bi lahko pripravili dnevni red in tudi druga vprašanja, ki jih mora skupina obravnavati. Preveč sem že govoril, sedaj bom zaključil, vendar pa povdarjam, da je zelo pomembno, da dokument sprejmemo in, in da v Sofiji obravnavamo vprašanje Danske in podskupin. To bi bil dokaz za to, kako zelo pomembno je, da ohranimo konsens. Najlepša hvala. Zelo koristno, zelo dobrodošlo. Najlepša hvala, gospod Diaz de Mera. Nekaj predlogov smo slišali, pa tudi sam bi jih lahko nekaj dodal za to, da napredujemo. Ampak predtem, oziroma predno dam besedo kolegu iz Bolgarske, ki bo imel verjetno veliko dela, tako ali tako. Mm, mogoče bi se lahko že sedaj oglasili, čeprav sem vam hotel dati besedo poznaje. Kdaj želite govoriti? Zdaj ali poznaje? čisto kratko o postopku nekaj besed. Strinjam se s tem, kar je rekel uh, na koncu svojega prispevka gospod Diaz de Mera. Res dobro je podpreti ta dokument in tri odprta vprašanja, po mojem mnenju, lahko prepustimo, uh, opustimo za razpravo eh, na sestanku v uh, Bolgariji. Najlepša hvala, hvala za ta prispevek. To je bilo zelo dobro. Torej, kam smo zdaj prišli, kolegice in kolegi? E, mogoče še kaj vprašam, prednodam predlog svoje eh, sopredsedujoče, če želite. Livijo, izvoli, dajem ti besedo. Ehm, nagu ma ennem avaldasin lootust , et me ikkagi täna liigume selle poole , et me saaksime oma kod- . uh, upam, da bomo glede tega besedila dosegli soglasje, da bomo prišli do sporazuma, da bi lahko sprejeli naš poslovnik. Ampak zdi se mi, da je veliko vprašanj in problemov bilo izpostavljenih v tej razpravi, glede na eh, to, kje smo začeli včeraj, pa se mi zdi, da smo vendarle dosegli precejšnji napredek. Upoštevali smo mnenja, ki so jih podale delegacije iz različnih parlamentov. In to je sedaj okvirni dokument, po mojem mnenju, ki postavlja načela našega dela in delovanja. Če eh, želimo se spuščati v večje podrobnosti vsega v postopku odločanja, potem po mojem mnenju nikoli ne bomo eh, sprejeli osnutka poslovnika, tudi ne poznaje v Sofiji ali v Bruslu. Nikoli ne bomo prišli do tega konsenza. Zaradi tega predlagam, da to dokument eh, obravnavamo kot okvirno besedilo, ki postavlja okvir našega delovanja in da potem se lahko poznaje dogovorimo o specifičnih zadevah. Isto namreč velja v našem vsakdanjem življenju in pravilih, ki se jih eh, dosega na dnevni osnovi, ne obstajajo samo eh, pravila, standardi in zakoni. Torej, isti pristop je po moje treba uporabiti tudi v okviru te skupine za nadzor. Kar se tiče uh, konsensa in sekretarjata, o sekretarjatom smo se o tem pogovarjali. In tukaj smo upeljali uh, eh, odločitev, da bomo imeli konference predsednikov parlamentov in to, eh, kaj smo se zgledovali na načelo, ki ga uporablja Kozak. Nasplošno rečeno je, eh, se bomo, bomo iskali eh, soglasje kot v Kozaku, ampak pod določenimi pogoji. Kvalificirana večina se lahko uporabi. Torej besedilo ostaja enako. In tukaj bi lahko uporabili isti pristop, tu je okvir in se ne spuščamo v podrobnosti. Če, to, eh, če se spustimo v podrobnosti, ne bomo prišli do, eh, do eh, soglasja. Glede trojke in sekretarjata se strinjamo, kajti v eh, vprašanje prenosa pristojnosti na naslednje predsedstvo je zelo pomembno, ampak če sem prav vse skupaj razumel, če sem prav razumel to, kar je rekel kolega iz Nemčije med drugimi, eh, po njihovem mnenju je eh, trojka stalno delovno telo. In v umestnem času med sestanki, ko ni sestankov, teh šestmesečnih obdobjih, ko ni sestankov, ko eh, nacionalni parlamenti mm, imajo možnost aktivnega sodelovanja, ampak za majhne države je to lahko preveliko breme, ker nimajo dovolj lastnih sredstev na voljo. In sekretarjat Eh, bi lahko pošiljal potem eh, ljudi mm, nekam za šest mesecev, eh, jih razmeščal. Ne vem, kdo je to izpostavil kot mnenje, ne vem, mogoče Poljska. Ampak tudi glede vprašanj in odgovorov se mi zdi pomembna razprava. Že dva dni govorimo o tem, da, mora Europol, da moramo Europolu omogočiti učinkovito delovanje. Ampak ali ne bomo mogoče celo otežili njegovega dela, če bomo zastavljali ogromna vprašanja, na katere bodo morali odgovarjati, pa še pri tem bodo morali slediti našim pravilom. Ampak to je nadzor, to je naša naloga, da postavljamo vprašanja in potem dobimo odgovore. V tem postopku, v tem procesu, da pa omogočimo učinkovito delovanje Europola in boj proti organiziranemu kriminalu, se pravi, omogočimo, da izpolni svoj namen, bomo morali zagotoviti, da nimajo obveznosti odgovarjanja na dnevni osnovi, da nek časovni okvir mora biti postavljen, razen če gre za neka nujna vprašanja. E, tako lahko mogoče z odgovorom počakajo do našega naslednjega sestanka ali zasedanja. In na ta način bi to lahko mogoče zapisali. Torej, glede uh, eh, konsensa gre za okvirni dokument. Naj še enkrat povdarim, ne moremo vse določiti specifično že sedaj. Much, and, and Najlepše hvala. In nič čudnega, da se s tem strinjam revijo. Res nič čudnega. Kolegice in kolegi, hvala za vse vaše prispevke, za vsa oglašanja in kolegu D.S. Demeru se zahvaljujem za to, da je v izrazil mnenja Evropskega parlamenta. Ampak eh, to so mnenja, ki, si jih, eh, ki jih srečamo eh, v vseh parlamentih. Strenjam se z uh, eh, svojim sopredsedujočem, to je okvirni dokument. Če vse pustimo do bolgarskega srečanja, enostavno ne bomo opravili svoje delo in preveč dela bomo uh, prepustili bolgarskim kolegom. In te bodo imeli težave, ser do seči dogovor, torej eh, pod skupine in dansko prepustimo do naslednjega sestanka. In sedaj predlagam, eh, da skupaj s eh, so predsedujočim naredimo naslednje. Lahko se seveda oglasite. Na kratko preglejmo nekatere zadeve, ki so bile izpostavljene v razpravi, tako ne želim, da stvari ostanejo viseti v zraku. Potem bom pa dal nek predlog, eh, še zlasti glede eh, spremembe predloga pisnega odgovarjanja, kako se bo to postopkovno izvedlo. Potem pa bom eh, razpravljali o tem, ali lahko sprejmemo ta um, okvirni sklep. Čisto na kratko v razpravi uh, ne bom sedaj omenjal stvari, kjer smo se strinjali, to enostavno lahko sprejmemo eh, in vzamemo na znanje. Eh, ciprski kolega, je omenil časovnico oziroma tempo eh, srečevanja. To bo v skladu z večletnim programom. Današnje srečanje je izjema. Začeli smo delati za novo uredbo maja. Posvetovanje je torej izvedeno pozneje, kot eh, bi bilo treba. Od sedaj naprej bodo pa naši sestanki sledili um, programu Europola. are very tudi vprašanje glede trojke so zelo pomembna. In o tem sta veliko povedala že moj sopredsedujoči in gospod eh, Diaz de Mera in še portugalski mm, kolegici. Konsens je edino pravilo in eh, če bi se odločili drugače, bi morali to zapisati gre za neuradni dokument. E, potem bomo dobili pravno mnenje, vendar pa e, gre za neuradni dokument, kar nič ne pomeni. Ko bomo dobili pravno mnenje, vam bom to sporočil. Sedaj pa gre za neuradni dokument in na naslednjem srečanju se bomo odločili glede Danske. še irskemu kolegu. Čez eh, dve leti se bomo odločili o reviziji. Reviziji lahko pravimo vsak, vsake dve leti ali pa bolj pogosto. In še glede pravil eh, glasovanja, to vprašanje je zastavil polski kolega. Tudi to bomo obravnavali čez dve leti. Italijanski kolega je podal zelo zanimiv prispevek. Gospod Ernst in eh, tudi nemška delegacija so zastavili vprašanje glede pisnega vprašanja. Italijanski kolega je predlagal, da naj bi danes sprejeli ustni predlog spremembe, ki bi služil za podlago za pisni predlog spremembe, če bi bil sprejet. Če pa to ne bi bilo sprejeto, bi morali zapisati pisni predlog spremembe v Bolgariji o tem bi se lahko odločili danes in to bi bilo dosti bolje. Predlagam torej predlog spremembe, ki bi se nanašal na 4.1a novi, kjer naj bi imeli možnost za pisna vprašanja Europolu in da bi potem dodali še predhodni pisni odgovor v to besedilo. To pomeni, da naša skupina lahko zahteva pisno, pisni odgovor na vprašanje. Gospod Diaz de Mera in tudi sam eh, meniva, da se je treba dogovoriti z Europolom glede postopka, to je odvisno od um, zmogljivosti, od upravnega odbora in tako dalje. Gre za vprašanje, na katerega mora odgovoriti uprava. Gre za postopkovno vprašanje, vendar pa je načelo jasno v predlogu spremembe, torej da lahko dobimo pisne odgovore in to je najpomembnejše. Če se vam to zdi prav, lahko to danes opravimo. Uh, Če pa ne, pa lahko to skupaj s podskupinami odnesemo v Bolgarijo. Ne bom se spuščal v druga vprašanja. Druga vprašanja so bila podprta in zato lahko napredujemo na podlagi konsenza o ključnih vprašanjih, ki sem jih omenil na začetku seje. Najlepša hvala za vse komentarje. Spoštovani kolegi, zaradi časovne omejitve in vem, da imam dva zelo dolga dneva, sam seveda čutim, da se bližamo koncu. Vem, da nekaj vas uživa v tem postopku. To je zelo značilno za parlament. Ko začnete uživati v takšnih postopkih, potem je čas za premor. To ni najlepši eh, del naših nalog, vendar posebno. Sedaj pa gremo k bistvu želimo naprtiti ogromno dela Bolgarom ali pa se želimo dogovoriti o tem, kar smo tukaj dejali. Najpomnejše vprašanje v zvezi s točko 4.1a novi je vprašanje glede pisnega vprašanja. Gospe Ernst ni več tukaj vendar pa zastavljam to vprašanje. Želimo danes sprijeti ustni predlog spremembe za podlago za pisni predlog ali želite to vprašanje rešiti na naslednji seji skupaj z vprašanjem v zvezi s podskupinami in Dansko. Gospod Šuster. Mi bi radi izrazili mnenje v pisni obliki. Torej želite to vprašanje obravnavati v Bolgariji, ne samo zaradi te točke. To ste zelo dobro vodili, vendar pa je toliko odprtih vprašanj, ne vem pa, če to lahko rešimo v teh 15 minutah. Seveda lahko tukaj ostanemo dlje, vendar pa. se ne počutim dobro, da to še naprtimo bolj našim bolgarskim kolegom, vendar pa se mi zdi, da sedaj ne moremo soglasno rešiti teh vprašanj. Všeč mi je prvi del uh, tega, kar ste dejali, drugi del mi pa ni tako zelo všeč. Torej, prvi del je, da v pisni obliki obravnavamo vprašanje v zvezi s točko 4.1a novi, kar je v redu. Ustni predlog spremembe ni najboljša rešitev za kon pridobitve konsenza tukaj. Sedaj pa pridemo na drugi del. Pustite me, da zaključim, to seveda ni najlažje. Drugi del So predsedujoči je z mano skupaj zaprosil za okvirni dogovor o vseh ostalih točkah. In zato vas prosim, da se o tem lahko dogovorimo, če nihče ne nasprotuje, namesto da vse to preložimo na naslednji sestanek v Bolgariji. Skušali smo rešiti odprta vprašanja. Ta vprašanja niso tako zelo odprta, kot se zdi. Imamo ključno vprašanje glede podskupin Danske in pa glede vprašanj. In to bomo obravnavali v Bolgariji. Predlagam torej, da potrdimo preostanek dokumenta, če se vsi strinjate. Gre za osem točk razen podskupin danske in besedila 4.1a novi. Gre za postopkovno vprašanje. Veste, kaj postopkovno vprašanje pomeni tukaj v Evropskem parlamentu? Nič hudega, evropski poslanci ravno tako ne vejo, zakaj gre. Torej, izvolite postopkovno vprašanje. Prosim, da ste kratki. Go ahead, please, yeah. Izvolite. Ja, herzlichen Dank. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Pripravil sem prispevek in prosil za besedo, vendar pa mi besede niste dejali. Imam postopkovno vprašanje. Vidite, kar ste dejali. Zelo sem se veselil, da smo imeli priložnost, da tukaj intenzivno razpravljamo skupaj o tem in da smo upoštevali interese Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in da so sekretariat in predsedstvo dobro sodelovali z nami. Razprava je bila zelo dobro vodena in usmerjena, zato da napredujemo na področju skupnih interesov in da dobimo zelo ambiciozen poslovnik in da dobimo podlago za delo naše nadzorne skupine. Predsedujoči je predlagal, da naj bi dosegli dogovor na določeno vprašanje tukaj. In mislim, da v Evropskem parlamentu to ni nič drugače kot v nacionalnih parlamentih. In, in zdi se mi, da tukaj sedaj nismo v položaju, da bi glasovali o ustnem predlogu spremembe in da je bolje, da. Eh, dobimo pisni predlog, o katerem lahko potem glasujemo. Zato se mi zdi bolje, da to prepustimo našim bolgarskim kolegom. Okay, Najlepša hvala. Želite še kaj dodati? Kolega tam zadaj ne vidim vašega imena. Čisto na kratko. Prosim. Omenu pos Menuna... Glede, za, glede na to, da imamo še nekaj zelo pomembnih odprtih vprašanj, kot so vprašanje podskupin in danske, menimo, da bi drugi člen, ki je ravno tako povezan z dansko in govori o državšnicah in opazovalkah, ostal odprt. vendar pa ne v celoti, da bi k temu pripisali um, pripombo. Najlepša hvala. Situacija je naslednja. nisem želel dati besede nikomor, nikomor več, vendar pa glede na to, da gre za gospoda Bosotila, ki je bivši evropski poslanec, smo vseeno predam besedil, besedo. Želel sem prositi vse kolege, da podprejo vaš razumen predlog, da se vs, dogovorimo vsaj o tem, da imamo osnovni sporazum glede poslovnika, da bomo na naslednjem sestanku lahko nadaljevali z delom. Da pustimo samo najbolj sporno vprašanje za naslednjo sejo. Škoda bi bila, če bi toliko časa porabili za to, da ne dobimo nobenega sporazuma zdi se mi, da se veliko kolegov z mano strinja. Rad bi se zahvalil vam in so predsedujočemu za odlično opravljeno delo in rad bi opomnil kolege, da če porabimo toliko časa za to, da se dogovorimo o postopki, bomo imeli manj časa za naše delo in to je nadzorovanje Europola. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, dolgujete mi uslugo. Ne vem, če mm, je moj predlog tako zelo dobro sprit pri vam. Vendar pa najlepša hvala, gospod Busutil, za vaš konstruktivni prispevek. Pristop so predsedujočih je, da imamo veliko večino dokumenta, o katerem se lahko dogovorimo. nemškim kolegom bi rad dejal, da imamo določene konkretne dele besedila, o katerih se ne moramo dogovoriti. Torej imamo vprašanje glede podskupin danske in vprašanj, kar smo preložili na naslednjič. Imamo pa kar nekaj kompromisov, o katerih smo se dogovorili in moj predlog je, da zato, da ne bi po nepotrebnem zapravljali našega časa, se dogovorimo o besedilu in potem nadaljujemo v Sofi. Potem imamo drugo možnost, da vse skupaj preložimo na naslednjo sejo v Bulgariji. Vendar pa, če bomo to storili in tisti, ki smo bolj izkušeni na tem področju, vemo, da to ne bi bilo prav, kaj ti mislim, da smo storili zelo dobro, da smo dosegli nekaj kompromisov. Vem, da je še več kolegov prosilo za besedo. Približamo se koncu, zato bi rad opomnil kolega, da želim zaključiti. Torej, predlog je naslednji. To je vse imamo prvo možnost in drugo možnost. Potrebujemo konsens glede tega. Prva možnost je, se strinjamo glede tega, da bomo preložili odprta vprašanja na naslednjič, torej pod skupine Danska in 4.1a novi. Je kdo proti? Aha, nemška delegacija se ne strinja, tudi Cipr, torej dogovora nimamo. Želite povedati, zakaj nasprotujete? V redu to lahko obrazložite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Skušal sem prositi za besedo, nisem želel izraziti nasprotovanja. Imam predlog. Razumem vaš pristop, da se lahko dogovorimo o večjem delu besedila, kaj ti za to obstaja konsens. Če bi se dogovorili glede odprtih vprašanj, s tem ne bi imeli nobenih težav gre za nas zelo pomembna vprašanja, ki so pomembna, vendar pa niso nerešljiva. Gre torej za opredelitev nalog trojke, bolj natančno opredelitev, kako sestavimo sekretarjat vprašanje pod skupin in pravice do zastavljanja vprašanj. Če bi ta vprašanja skupaj z Dansko lahko označili kot prto vprašanja, bi potem lahko sprejeli tudi ostalo. Uh, colleagues, sorry. Um, uh. Kolegi, prosim za pozornost. Torej, dodajamo dodatna vprašanja in uh, s tem bomo zašli še v večje težave. Zato se ne strinjamo strinjam s tem. Ustrajam pri mojem predlogu, torej prva možnost in druga možnost, če imamo konkretno predeljeno vprašanje, o katerih se ne dogovorimo in jih preložimo, um, vse ostalo potrdimo ali pa drugo možnost, da vse skupaj preložimo na naslednjič. Mislim, da se oba strinjava glede tega, da vašega predloga ne moremo sprijeti. Torej, uh, Odločili smo se za drugo možnost, za opcijo B, torej da vse skupaj preložimo na sestanek v Sofiji. Bolgarskemu kolegu predajam besedo, da nam predstavi priprave na zasedanje v Bolgariji. Prosim za še malo potrpljenja. Bližamo se k koncu. Jaz bih prizval, da se vrvekam. prosim vas, da sprejmemo prvo možnost. In kot je že povedal predsedujoči, potrebujemo konsens. Veliko dela nas čaka v Sofiji in vsi vemo, s čem se bomo soočili in kakšne, kakšne odločitve bomo morali sprijeti. Zato bi rad dejal naslednje, gospod predsedujoči. Prosil bi za opcijo A. Če boste sprejeli moj predlog, bi bil zelo vesel. Toliko za zdaj, potem pa bom povedal kaj več o zasedanju v Sofiji. Vidim, da ste porabili svoj čas za govor za to prošnjo, vendar pa se bojim, da ste leteli na gluha ušesa. ne bomo dobili popolne situacije s tem, da bomo ustanovili nadzorno skupino Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. To je ogromna in zelo pomembna naloga. Tisti, ki imamo izkušnje na področju postopkov v takšnih primerjih in gospod Dija Zemera ima največ takšnih izkušenj, se mi zdi edino smiselno, da se dogovorimo o tem, glede česar se strinjamo. To predlagam. Vendar pa nismo dosegli dogovora. Gospod Diaz de Mera, postopkovno vprašanje, potem pa moramo zaključiti. Če mi dovolite, gospod predsedujoči, čisto na kratko, zato da dosežemo konsens. Predlagam, celotni skupini za parlamentarni nadzor, da sprejmemo prvo opcijo, opcijo A, da bomo dokazali, da so naše razprave učinkovite in da naj nemška delegacija svoje zadržke izpostavi v Bolgariji. Gre za zadržke, ki jih je treba upoštevati vendar pa moramo tukaj soglasno sprijeti opcijo A in jim dati možnost, torej nemške delegaciji, da svoje zadržke in pomisleke izpostavi v Sofiji. Okay, Predstavljam si, da bi to vključevalo tudi trojko. Rajvo. Ja, ajte, et, uh, äh, vada, me... Najlepša hvala. Spoštovani kolegi, vključili smo vprašanje, glede česar smo že dosegli konsens. In odločili smo se za načelo sprejemanja odločitev po konsenzu. Torej, sedaj smo prišli na isto točko. Imam torej prošnjo za naše nemške in ciprske kolege. Da, če glede preostanka besedila nimajo nobenih pomislekov, naj spoštujejo vas trud in energijo, ki smo jih vložili v doseganje dogovora bi bilo možno, da dosežemo dogovor glede preostalega in da nadaljujemo potem naslednjič glede odprtih vprašanj. Gre za dinamičen dokument in glede preostalega se lahko dogovorimo o spremembah. Zelo pomembno je, da dobimo okvirni dokument glede katerega se bi lahko strinjali. Pomembno je, da dobimo poslovnik za delovanje. Še kolega z Cipra, najlepša hvala, rad bi tukaj obrazložil naše stališče. Vprašanje Danske je odprto. Rade bi uh, ohranili tudi odprto vprašanje glede drugega člena, ko gre za države članice, zelo za člane in opazovalce. Glede preostalega pa se strinjamo. Aga meil oleme ju selle osas ka kokku leppinud . Dogovor smo že dosegli. Vprašanje glede Danske je Mm, eno najpomembnejših vprašanj na naslednji seji gre za vprašanje držav opazovalk. Torej, Cipr se strinja glede našega predloga. Se strinjamo. Če je jasno, da želimo ohraniti odprt drugi člen glede pristojnosti, pravic in dožnosti članic in pa opazovalk, to je sprejeto. Torej, sedaj pa Nemčija. Ehm, žal mi je, da pritiskam na vas torej predlagal sem, da se odločimo za opcijo A in tukaj bi rad nadaljeval na podlagi tega, kar je omenil gospod Diaz de Mera, da se dogovorimo, da ta štiri vprašanja zopet postavimo na dnevni red v Sofiji in da se potem o tem dogovorimo, potem to lahko potrdimo. Še štiri točke. Torej, želimo natančno opredeliti naloge trojke. To ni tako zelo dramatično, potem je treba tudi predeliti sekretarjat podskupine in pravica do vprašanj. Skupaj z Dansko bi potem dobili svežen, ki bi ga obravnavali uh, v Sofiji. To naj bi bila ta odprta vprašanja. Glede ostalega se strinjamo in lahko vse potrdimo. Yeah, I mean, the problem, the problem with problem je, da zadeve še o, nove zadeve odpirate in sedaj so še drugi kolegi zaprosili za besedo. I mean, is, in... Se lahko dogovorimo glede dogovorjenega in odprta vprašanja prenesemo na naslednjič. Tudi glede trojke lahko razpravljamo v Bulgariji. Thank you. Sorry, colleagues, we're just, the co-chairs are discussing the German. Se opravičujem, razpravljala bova o nemškem predlogu, samo trenutno. spoštovani kolegi imam novico za vas o tem sva se pogovorila in imamo še dodatna odprta vprašanja dveh delegacij in še zaradi predloga nemške delegacije se moramo odločiti za opcijo B. Predstavili bomo nov rok za uložitev predlogov sprememb in novi svežen bomo potem predstavili v Sofiji. Obžalujem, da nismo dosegli konsenza. Predlogi obstajajo in delo bomo opravljali na podlagi tega. Novi predlog bomo predstavili v pisni obliki in eh, tudi določili rok za uložitev predlogov spremen. Prosim, kolegi, za malce tišine. Besedo bomo predali bolgarskemu kolegi. Najlepša hvala, gospod Morajes. Kolegi, najlepša hvala za trud, ki ste ga uložili v pripravo dokumenta, ki smo ga želeli sprejeti danes. V teh dveh dneh smo dobili priložnost, da dosežemo dogovor pri vrsti vprašanj. In v Sofiji bomo dosegli, kar smo skoraj dosegli danes. Želeli smo vam dati veliko časa za to, da si ogledate Sofijo, ki ima zelo bogato kulturo in nažalost bomo morali več časa nameniti delu. Ta sestanek bo potekal 18. in 19. maja leta 2018. Povabila bomo razposlali in upam, da boste vsi imeli dovolj časa, da se nam pridružite v Bulgariji. Dela namreč še ni opravljeno. Najlepša hvala so predsedujočima in estonskim kolegom. Najlepša hvala vsem kolegom iz nacionalnih parlamentov za vas trud, za opravljeno delo. Rad bi se zahvalil osebju, sekretarjatu za delo in sodelovanje. Čas ni bil popolnoma zapravljen delovnik za manj in veselim se že naslednjih razprav. In zahvaljujem se tudi v imenu sopredsedujočega gospoda Ajga. Thank you.